Okay. Good morning, uh, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. Dobrodošli na tem medparlamentarnem zasedanju, ki ga gosti odbor za temeljne soboščine in človekove pravice v Evropskem parlamentu. Govorili pa bomo o stanju izvajanja svežnja za varstvo podatkov. Zelo Vesel sem, da vas smem pozabiti tukaj. Prosim, da zasedete mesta in da uporabite tolmačenje, če ga potrebujete. Tolmačenje je zagotovljeno, samo slušalke si morate nadeti in najti ustrezen kanal. In seveda prilagoditi glasnost, kot vam ustreza, da boste lahko sledili naši razpravi. Drage kolegice, dragi kolegi iz nacionalnih parlamentov, dragi gostje, govorniki, veliko veselje mi je kot poročevalcu za uredbo o, eh, splošno uredbo o varstvu podatkov, da lahko odprem to sejo med eh, resursko sejo glede izvajanja svežnja o varstvu podatkov, preden se začne izvajati. Zelo vesel sem, da se vas je toliko odeležilo tega. Um, zasedanja in zelo vesel sem, da imamo danes sabo, eh, med sabo 35 članov nacionalnih parlamentov in eh, domov, ki prihajajo iz 17 različnih držav članic in tudi ene eh, predstavnice Evropskega gospodarskega območja Norveške to zelo dobro kaže, kako zainteresirani so nacionalni parlamenti za današnjo temo. 27. aprila 2016 sta Evropski parlament in svet sprejela uredbo 2016 skozi 679, ki je splošna uredba o varstvu podatkov, in tudi direktivo 2016 skozi 680, ki je direktiva um, za varstvo podatkov za namene preprečevanja preiskovanja in odkrivanja kaznevih dejanj. S temi instrumenti smo dosegli velik preboj eh, v Evropskem pravnem okviru za varstvo podatkov, zato da bi dosegli sodoben, robusten in dosleden eh, pravni okvir. Ta svežen sedaj, ta pravni okvir prilagaja Lizbonski pogodbi in ga modernizira tako, da bo lahko upošteval eh, razvoj na področju informatik, politike, eh, eksplozijo novih tehnologij, globalizacijo in tudi izzive terorizma in kaznjivih dejanj. Ti uh, zakoni na področju varstva podatkov spostavljajo sodoben, močan in dosleden pravni in eh, zakonodajni okvir, ki posega vse politike Evropske unije in tako krepi zaščito posameznika in tudi uh, odraža naravo varstva podatkov, ki je temeljna pravica Evropske unije. Uh, Po eni strani splošna uredba o varstvu podatkov določa enoten nabor pravil za enotno izvajanje pravil za vse državljane in podjetja, kar omogoča harmonizirano enako obravnavo. Po drugi strani pa ta policijska direktiva vzpostavlja harmonizirani okvir za obdelavo osebnih podatkov, pri eh, dejavnostih pregona, tako na domači ravni, kot tudi pri izmenjavi eh, in sodelovanju med organi držav članic. Obdelava osebnih podatkov za druge namene, kot so nameni preprečevanja preiskovanja odkrivanja kaznih dejanj, eh, je določena v GDPR. Ta uh, uredba, nova uredba GDPR bo začela veljati 25. maja 2018, policijska direktiva pa že velja od 6. maja, potem, ko so države članice imele dve leti časa, da prilagodijo te instrumente nacionalnemu pravu in uh, svojo zakonodajo temu novemu pravnemu okvirju. Nacionalni parlamenti so seveda močno sodelovali v teh dveh letih pri sprejemu i, e, uh, nacionalne zakonodaje, ki izvaja svežen in prenaša svežen varstva podatkov. Zato so sedaj zdaj v edinstvenem položaju, da delijo z nami svoje izkušnje glede izvajanja svežnja varstva podatkov. In to je prav namen današnjega sestanka. Ampak, eh, če tudi so države članice imele dolg čas za prenos te zakonodaje, z zaskrbljenostjo opažamo, da več držav članic ne bo uh, izpolnilo roka 25. maja oziroma 6. maja, kar bo seveda ustvarjalo določile težave z vidika temeljnih pravic, tako kar zadeva osebe, na katere se podatki nanašajo in podjetja, kot tudi organizacije. Današnje srečanje je strukturirano v štiri svežnje. Govorili bomo o institucionalnih vidikih, o učinku na zasebni sektor, o vključno z MSP, o tehnoloških inovacijah in tudi o učinku GDPR. Um, pa tudi o um, izvajanju policijske direktive. Torej vsi govorniki prihajajo z najrazličnejših uh, področji in um, tudi bodo imeli veliko izkušenj. Kar zadeva jezikovni profil, pa sem že omenil, da so na voljo vsi uradni jeziki z izjemo galščine oziroma irščine. Preden se seja začne, bi vas želel spomniti na formulo, ki jo uporabljamo pri razpravi. Besedo bodo dobili izmenično najprej dva člana nacionalnih parlamentov in en član Evropskega parlamenta, dokler ne izčrpamo seznama govornikov. Člani nacionalnih parlamentov oziroma predstavniki nacionalnih parlamentov naj izpolnijo uh, barvne obrazce, s katerimi bodo zaprosili za besedo. Um, te izpolnijo pač v tistem uh, delu razprave, kjer se želijo priglasiti k besedi in potem te obrazce oddajo sekretarjatu. Seznam govornikov bo potem uh, oblikovan na tej podlagi, uh, medtem ko evropski poslanci lahko zaprosijo za besedo tako, da mi to nakažejo kot običajno. Prosim, da um, veste tudi, da če bo govornikov veliko, da bo treba pač uh, čas govora omejiti, da bodo lahko imeli možnost pregovoriti vsi. Običajno pa uh, omejimo čas govora na dve minuti. Na koncu naj povem še to, da bo po koncu drugega dela te razprave na voljo tudi kosilo v tretjem nadstropju te stavbe. Tako, sedaj pa še nekaj kratkih besed, če dovolite. Uh, tudi preden je začela veljati splošna uredba o varstvu podatkov, že uh, postaja jasno, da bomo evropejci ne le zaščitili temeljno pravico glede varstva podatkov in potrošniških pravic na enotnem trgu, hkrati pravzaprav določamo svetovni standard glede varstva podatkov in temu bodo sledila številna globalna podjetja in tudi številne države po svetu že skušajo sprejeti podobne določbe ali pa so to že storile na podlagi evropske zakonodaje, ki sta sprejela Evropski parlament in svet. Tako, zdaj pa bi kar začel um, z prvim delom naše današnje konference in govorili bomo o izvajanju uh, splošne direktive o varstvu podatkov in o institucionalnih vidikih tega izvajanja. Veliko čast mi je, da ob sebi lahko pozdravim gospo Andrejo Jelinek, ki je vodja Avstrijskega organa za varstvo podatkov in tudi novo izvoljena predsedojoča delovne skupine za člen 29, ki bo kmalu postala Evropski urad za varstvo podatkov. Ob njej pa sedi gospa Katarina Šmijelovič iz fundacije Panoptikon in je tudi podpredsednica Evropske pobude za digitalne pravice. Ob njej pa sedi gospa Kristin Enju, ki je poslanka francoskega parlamenta. Najlepša hvala, da ste prišle. Uh, hvala, uh, da ste izrazile pripravljenost sodelovati. In brez odlašanja bi najprej dal besedo gospe Andreje Jelinek za deset minut. Z veseljem bomo prisluhnili vaši predstavitvi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Krasno dobro jutro. Hvala za povabilo, spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Ne bi želela tukaj veliko uvajati uh, v temo. Rada bi povedala, kakšen je sedaj svet manjšnega organa za varstvo podatkov in kakšen je sedaj trenutno svet in delo delovne skupine po členu 29. Gospod predsedujoči že povedal, da je uredba začela veljati pred dvema letoma. To že drži, ampak eh, temu so se morala prilagoditi in na to pripraviti podjetja. Eh, tako eh, obenem pa so se na to morali pripraviti tudi organi za varstvo podatkov. Najprej bi povedala najpomembnejše, kar smo storili v Avstriji. Lani smo opravili uh, več uh, simulacij. Prav tako smo upeljali uh, mednarodni sistem vse na enem mestu. To smo testirali na podlagi fiktivnih primerov z resničnimi podjetji. Tudi drugi organi so sodelovali pri tem, luksemburški in še um, mačarski. Uh, in ugotovili smo, da je razlika, če beremo določbe in menimo, da jih razumemo in pišemo k njim komentarje ali pa če jih uporabljamo, izvajamo. To je bila zelo pomembna vaja in na tej podlagi bomo dejansko lahko s 25. majem ta mehanizem eh, vse na enem mestu z drugimi organi za varstvo podatkov uh, uspešno izvajali. Kaj smo še storili? Seveda smo morali spremeniti tudi notranje strukture za varstvo podatkov, morali smo jih prilagoditi in te, veljati, te spremembe bodo začele pri nas veljati tudi s 25. majem. Kolegice in kolegi so bili usposobljeni, seveda so uh, že pred 20 leti začeli uh, se pripravljati na GDPR. Vsak pravni sodelavec je moral eno podjetje, eh, eno poglavje te uredbe preučiti in ga predstaviti drugim kolegom. Potem smo pripravili notranje predpise, eh, seveda eh, tudi nacionalne predpise smo morali prilagoditi. Pripravili smo tudi spletno strano, stran na kateri bodo na voljo vsi nacionalni formulari od 25. maja. Torej, ogromno dela smo imeli, kot lahko vidite. Poleg tega smo pripravili tako imenovani beli seznam. Ta seznam je za Avstrijo že sklenjen in bo kmalo objavljen skladu z uredbo. Veste, da gre tukaj za seznam ki ga lahko o, določijo organi za varstvo podatkov in določijo, v katerih primerjih ocena učinka za varstvo podatkov ni potrebna. Poleg tega smo morali e, seveda najeti nove sodelavce, ki, bodo, ki se nam bodo pridružili od 1. junija dalje. Avstrijski parlament je že od julija 2017 e, sprejel e, zakon o prilagoditvi GDPR, In tudi na to se moramo najprej privaditi. Tudi ta predpis bo začel veljati s 25. majem in tudi eh, v tem okviru smo usposobili naše sodelavce. In ne bom vam prikrivala, katere so še naše prihodnje naloge, kajti podjetja imajo seveda tudi druge naloge, pa mi tudi. Eh, poleg GDPR naj samo povem, da so plabela. Uh, eh, polja, tiste naloge, ki eh, jih že opravljamo, torej da moramo um, opravljati oziroma odgovarjati na pritožbe, eh, sprejemati določene um, eh, odločitve in razglasitve, hkrati pa moramo pripravljati dodatne podlage za izvajanje pravic. Potem pa imamo tukaj še organ za register, s Vse, kar je označeno sivo, so nova področja, ki jih bomo morali prevzeti na se, nove naloge. Torej tudi mi kot organi smo torej dobili ogromno novih nalog, ki jim moramo biti kos in uh, upam, da smo se na to ustrezno pripravili. Ena od bistvenih nalog bo seveda tesno sodelovanje z drugimi organi uh, za varstvo podatkov po Evropi, kar zadeva načelo vse na enem mestu kajti hvale vredno je, da ne bo treba sedaj vlagati posamezne pritožbe pri posameznem, vsakem posameznem organu, temveč bomo te postopke izvajali organi v sodelovanju eh, za namene naših subjektov. Torej, morali smo se pripraviti uh, um, na to v nacionalnih organih, pa ne le nacionalni organi, tudi delovna skupina po členu 29 se je uh, pripravila na to in je pripravila smernice za podjetja. Trenutno smo pripravili 14 smernic, tudi govori o oceni. Uh, za varstvo podatkov, potem o prenosljivosti, potem o imenovanju poblaščene osebe in tako naprej. Uh, Vse to seveda uh, lahko preberete na spletni strani delovne skupine 29, člena 29. Teve, seveda so bile te smernice prevedene v angliščino in v nemščino in uh, v Avstriji nacionalni organ za varstvo podatkov objavljen na svoji spletni strani. Če povem še nekaj več o tem, kar je počela delovna skupina č, po členu 29 zadnjih dveh letih. Uh, Pripravili smo sekretarjat EDPB, veste, da je to tista enota, ki bo podpirala Evropski urad za varstvo podatkov pri izvajanju njegovih nalog. Veste pa tudi to, da bo Evropski organ za varstvo podatkov novo neodvisno telo Evropske unije, ki bo imelo tudi moč odločanja. Kaj smo še storili? Uh, znotraj organov eh, in med organi smo izmenjevali tudi informacije glede priprav na mehanizem vse na enem mestu in sodelovali smo eh, v delovnih skupinah, eh, ki so bile oblikovane v ta namen. Naslednje sem že povedala, namreč to tesno sodelovanje med organi je bilo res uh, pomembno, nismo se srečevali le na plenarnih zasedanjih, temveč veliko krat tudi eh, v letih poprej v različnih delovnih skupinah, da smo se dejansko lahko pripravili na začetek veljave GDPR. Evropski eh, urad za varstvo podatkov bo seveda podpiral sekretarjat in zelo sem hvaležna, da eh, je EDPS pri tem um, v veliki meri pomagal. Vse skupaj pa se je dogajalo pod izključnim nadzorom um, predsedujočega in celotnega organa. To je zelo pomembno z vidika neodvisnosti um, Evropskega urada, kot tudi z vidika neodvisnosti posameznih nacionalnih organov. Kaj bo počel uh, Evropski urad? Um, sprejemal bo lahko zavezujoče odločitve, ki bodo zavezujoče za vse. To je zelo pomembno. Najlepša hvala za vašo pozornost. Mislim, da sem se držala odmerjenega časa in mislim, da bo to delo verjetno lahko koristilo vsem. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi to, da ste se držali časa. S tem bomo lahko imeli več razprave ob koncu, kar bo koristilo vsem. Takoj pa bi predal besedo gospe Katarini Šimjelovič, ki bo prav tako imela deset minut časa. Hvala lepa. Najlepša hvala za današnje povabilo. Veliko veselje mi je, da smem govoriti pred vami na temo, ki mi je tako pri srcu. Kot veste, da sem se te teme eh, lotevala in sem se zelo angažirala od vsega začetka kot pravnica. Zelo vesela sem, da GDPR postaja resničnost v dveh tednih. Danes vam bom podala kratek pregled eh, z vidika državljanov ki naj bi bili v samem središču te uredbe. Ne le, da bi se naj okrepile obstoječe pravice in eh, bi se jim dale dodatne pravice, temveč bi se naj izboljšalo tudi izvrševanje in uveljavljanje teh pravic. Tako da bi v tem kratkem času želela povedati, kako daleč smo prišli pri izpolnjevanju te naloge, glede na to, da je presečni čas že čez dva tedna. Osredotočila se bom na tri pomembne vidike. Najprej na varovalke, ki naj bi povečale preglednost obdelave podatkov in tudi nadzor, ki ga imajo posamezniki nad lasnimi podatki. Potem bom govorila o mehanizmih pravnih sredstev in potem bom govorila tudi o prihodnosti uredbe e-zasebnosti, ki je še manjkajoči člen te reforme, ki ga čakamo. Zelo nakratko o prvi točki vidim precej izboljšav znotraj GDPR, če to uredbo pri, primerjamo s tem, kar smo imeli prej, še zlasti z vidika kataloga informacij, ki bo na voljo posameznikom. Menim, da dejstvo, da bomo kot posamezniki obveščeni o tovrstnih vidikih, kot kakšni so a, a, viri podatkov, katere so tretje strani, s katerimi se naše podje, a, podatki delijo, potem tudi dejstvo, da se profiliramo. Te informacije, aplikacije bodo po mojem mnenju prinesle pomembne izboljšave še zlasti v kontekstu spletnih storitev in eh, ekosistema oglašanja, ki se razvija na zelo nepregleden način. Kot smo videli tudi pri zadevi Facebook in številnih primerljivih zadevah, obstajajo tudi zelo pomembne politične skrbi glede razvoja te industrije, te panoge. Zdaj bodo državljani imeli dobro možnost, da odkrijajo, kako uh, njihove podatke podatke zbirajo vse te tretje strani, ki, so, ki se skrivajo v sencah. Prav tako je zelo pomembno, da uh, imajo posamezniki pravico, da dobijo kopijo svojih podatkov. Napovedujem, da bo to pomembno tudi za konkurenco. Um, poleg tega pa menim, da so tukaj določeni izzivi pri izvajanju teh pravic, kar zadeva preglednost. Prepričana sem, da bomo priča težkim pravnim bitkam glede tega, kako se razume preglednost v kontekstu profiliranja in samodejnega odločanja. Če si lahko predstavljamo veliko podjetij, ki jih mi imenujemo v našem žargonu podjetja za splošno profiliranje, ki pa ne sprejmajo samodejnih odločitev, torej odkrivajo posamezne značilnosti posameznika, napovedujejo njegovo vedenje, ne pa potem gredo proti zavezojočim odločitvam. Torej, v tem polju je zelo negotovo, kako se bodo izvajale določbe o preglednosti. Ne ve se, ali bo dovolj za podjetja, da zgolj povedo, ja, ste profilirane in se bo s tem potegnila črta, ali pa bomo imeli mehanizme, da bi eh, z njimi zahtevali več informacij, eh, več sebinskih informacij. Torej, to je prva stvar, ki me skrbi in tudi prva bitka, ki jo pričakujem kot zagovornica človekovih pravic. Potem, eh, težko bo razumeti tudi logiko profiliranja v kontekstu samodejnega odločanja. Torej, če tudi se odločitev spreme glede eh, um, novic, ki se pošljajo prek Facebooka uh, ali pa kakšne druge vidike, torej, če tudi se pravno strinjamo, da bi moralo logiko, ki je za to odločitvijo razkrita, kako bomo potem to dejansko izvajali v svetu strojnega učenja in zelo sofisticiranih algoritmov, ki jih ne moramo predstaviti zgolj na Excelovi prosojnici. Govorimo o zelo prefinjenih eh, procesih informacijske tehnologije, tako da bo to zelo pomemben izziv pri izvajanju nove zakonodaje. Potem, ko govorimo o prenosljivosti podatkov v smernicah delovne skupine člena 29 vidimo, da že obstaja veliko razprave o tem eh, pragu, koliko podatkov je bilo ustvarjenih, koliko, kolikšni meri se. Uh, ti podatki uporabljajo in koliko podatkov potem zadevno podjetje ustvari samo. In to je ta tretja kategorija podatkov, ki bo morda najtežavnejša in to je tudi tista kategorija, kjer mi ne moremo imeti vpliva. In delovna skupina je glede tega uh, jasna. Nočem tega spodbijati, vendar me dejansko skrbi praktično izvajanje prenosljivosti podatkov in skrbi me, kako bo to dejansko um, delovalo uprit subjektov, na katere se podatki nanašajo. Torej, o teh izzivih se bomo gotovo še pogovarjali in menim, da če bomo sodelovali, da bomo dejansko te izzive lahko obravnavali tako, da bomo okrepili pravice posameznikov. Potem pa postopki pravnega varstva. Tudi tukaj vidim precej zmag. Prva zmaga se nanaša na področje uporabe nove zakonodaje. Vsekakor bo dejstvo, da bomo imeli GDPR, ki bo veljala za vse podjetja, ki obdelujejo podatke evropskih državljanov, ne glede na to, kje so locirani. To je prava revolucija. Prav tako je pa zelo pomembno, da bomo imeli mehanizme kot. Je Evropski urad za varstvo podatkov, ki bodo preprečevali iskanje najugodnejšega foruma v Evropski uniji in upamo, da ne bomo več priča zadevam, kot je bil Facebook na Irskem kar se verjetno v drugih državah, ki bi eh, zakonodajo tolmačile drugače, ne bi zgodilo. Torej, ta razvoj me zelo veseli. Prav tako pa sem zelo vesela dejstva, da bodo državljani lahko neposredno stopili na civilna sodišča, če tudi ne bodo najprej stopili do postopka, do poblaščene osebe za varstvo podatkov. Ampak ti procesi bodo v praksi odvisni od tega, kako hitro jutri, kako kompetentni in financirani bodo nacionalni organi in ustanove. In to je vsekakor uh, izziv, ki ga. Parlament, Evropski parlament ne more rešiti, ampak mi, praktiki, dejansko vidimo, da se bo ta izziv pojavil. Jaz um, načrtujem Nov primer, ko bo začela veljati uredba GDPR in že uh, imamo težave z izbiro ustreznega foruma, kaj te vemo, naprimer na polskem, da če zdaj uložimo zadevo pri, eh, pri, pri polskem organu, da bomo čakali v poprečju dve leti na rezultat. Če gremo na civilno sodišče, obstaja hudo tveganje, da nas ne bodo pravilno razumeli, kajte za številne sodnike je GDPR prav tako nov zakonodajni akt kot za številne predstavnike industrije. Torej, ta izziv bo obstajal, ki ga pravno ni mogoče razrešiti, ampak za Evropski parlament in druge ustanove bo zelo pomembno, da bodo spremljali, kako bodo te nacionalne ustanove se držale rokov eh, in kako bodo razlagale novo zakonodajo. In potem še zadnji vidik, ki zadeva pravna sredstva, se nanaša na drugi odstavek 80. člena GDPR. Mehanizem, ki je bil zasnovan za nevladne organizacije, kot je moja, ki naj bi branile pravice posameznikov. Veste, da večina držav članic vsaj takrat ni odločila, da bi v celoti izvedla ta člen in ni ustvarila postopkov, ki bi omogočili nevladnim organizacijam, da bi do, imele določene vrednost a, uh, in prispevale k a, uh, razvoju, ne da bi se sklicevale na konkreten, z, a, uh, na konkreten primer. Logika tega odstavka je bila, da bi preprečili zlorabo tega mehanizma. Namreč, da bi nastalo ogromno število tožb proti družbam, ampak v resnici si pričakujem prav nasprotni rezultat. Brez izvedbe tega mehanizma bo dejansko veliko zadev proti družbam v imenu posameznikov, ko gre za um, škodo, za očkodnino. Če pa bi imeli neka načela, ki bi jih oblikovali na podlagi tega odstavka, bi dejansko lahko um, bilo to vrstnih primerov manj in tudi zahtev po očkodnini manj. Menim torej, da bi bilo zelo pomembno, če bi se ta mehanizem um, izvelil, izpeljal, če se nažalost naprimer na polskem ne bo. In naj sklenim z naslednjim velikim izzivom, uh, ki zadeva uredbo e-zasebnosti. Veste, da je tukaj prišlo do pomembnih zamud, deloma tudi zaradi uh, velikega lobiranja zopr to uh, uredbo. Uh, vendar pa menim, da bi bilo morda sedaj modreje, da počakamo eno leto z, uh, in da vidimo, kakšno, kakšni bodo rezultati izvajanja GDPR, preden storimo naslednji korak z uredbo e-zasebnost. Kajti, če bi to z, uh, eh, uredbo sprejeli zdaj v tem pritisku, bi lahko prišlo do številnih vrzeli eh, znotraj te. Um, uredbe, ki eh, ne bodo pravzaprav odgovarjali na potrebe eh, industrije in drugih deležnikov. Tako da bi priporočila, da se z tem počaka eno leto. Najlepša hvala za deljeni čas. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Kristin Enjon, ki nas bo obvestila o sprejemu eh, francoskega zakona v skladu z GDPR. Izvolite gospod predsedujoči, gospe in gospodje, dragi evropski kolegi. Veliko čast mi je, da danes lahko spregovorimo o tako pomembni temi. Čez nekaj dni po večletih pogajanj bo splošna uredba o varstvu podatkov vstopila v veljavo. To je korak, kot mu še nismo bili priča v smeri določanja skupnih standardov na tem področju. To besedilo, ki ima pomen za cel svet, zagotavlja svoboščine in pravice v digitalnem svetu 21. stoletja. Tehnološki razvoj zahteva strok nadzor nad spoštovanjem zasebnega življenja ljudi, njihovih državljanskih pravic in naše državljanske in digitalne suverenosti. Spostavljanje zaupanja uporabnikov na digitalnem področju je tudi ključnega pomena za razvoj podjetij na enotnem digitalnem trgu. Ne bom govorila o vsebini tega besedila, ki ga vsi poznate. Omejila pa se bom na razlago določenih izbir Francije pri prenosu in na točke, na katere moramo biti še naprej pozorni. GDPR je hibridno besedilo, ki državam članicam pušča več kot 50 nacionalnih možnosti izbire. Izbira uredbe kot normativnega instrumenta kaže na željo, da se izognemo prevelikim razlikam v izvajanju držav članic. Prevelika normativna razpršenost eh, vodi v izkrivljanje konkurence in preprečuje regulativnim organom učinkovit odziv. Vesela sem, da besedilo, ki ga je včeraj sprejel francoski parlament, minimalno izkorišča ta manevrski prostor in daje prednost čim širši evropski harmonizaciji. Naj tu omenim samo pripravljenost Francije, da omogoči dejavnost družb za dosego odškodnine, kot piše v eh, prvem odstavku 80. člena uredbe. Francoska zakonodaja je doslej omogočala um, take dejavnosti samo po prenehanju obdelave podatkov. Uredba predvideva prevzemanje odgovornosti akterjev in pravično odškodnino, če se krši zasebnost uporabnikov. Izvajanje uredbe bo toliko učinkovitejše, kolikor bodo nacionalni organi za varstvo podatkov sodelovali med seboj. Francija je bila prva evropska država, ki je leta 1978 dobila organ za varstvo osebnih podatkov. E, to je KNIL, e, Nacionalna komisija za informatiko in pravice in eh, njene načine sodelovanja z drugimi evropskimi nadzornimi organi določa zakon. Učinkovitost nadzora, preiskav in sankcij, ko gre za čezmejno obdelavo podatkov v strani odgovornega za obdelavo, ki ima sedež ali pa ne v Evropski uniji, zajamči najprej nadzornik. Um, tukaj gre za organ nadzora, od katerega je odvisno glavno ali edino podjetje za obdelavo podatkov ali njihov podizvajalec. Ta organ izvede nadzor uporabe podatkov. Vse zadevne agencije si bodo morale izmenjati informacije in pa dobre prakse in sprejemati odločitve s konsenzom v roku določenem v uredbi. Francoski zakon predvideva prilagoditev francoskega nacionalnega okvira tem novim načinom evropskega sodelovanja med nacionalnimi organi. Naprimer, ko poteka operacija skupnega nadzora na francoskem ozemlju, so lahko člani drugih nacionalnih nadzornih organov prisotni pri članih Knila, eh, ki deluje tukaj kot organ gostitelj. Te nove oblike sodelovanja so res pomembne in predstavljajo velik korak naprej k vzpostavitvi skupne fronte v odnosu do akterjev, ki se pogosto nahajajo izven EU in ki nas gospodarsko lahko zelo prizadanejo. Nov Evropski odbor za varstvo osebnih podatkov, ki nadomešča skupino po 29. členu, bo združeval predstavnike nacionalnih organov za varstvo podatkov, kot to počne Evropski nadzornik za varstvo podatkov in bo igral tudi vlogo koordinatorja in povezovalca na evropski ravni. Pri dveh točkah prihaja do razliku izvajanja v strani nacionalnih organov. Prvič. Uredba pušča državam članicam možnost za uporabo manevrskega prostora, bodi si pri prebivalcih te zadevne države, bodi si pri odgovornih za obdelavo, ki imajo v tej državi sedež. Določene države, med njimi Francija, so se odločile za prvo možnost, torej za prebivalce, druge pa ravno obratno. Ampak kaj se bo zgodilo, če bo odgovorni za obdelavo sedežem v državi, ki se je odločila za obdelovalce podatkov? zbiral in obdeloval podatke nekega, naprimer, francoskega prebivalca ali pa prebivalca države, ki je izbrala možnost eh, prebivalcev. Drugič, eh, nacionalni zakonodajalec ima tudi možnost, da sam izbere starost od 13 do 16 let, ko lahko mladoletni brez soglasja staršev dostopa do storitev. Ne dvomim, da so gotovo vsi nacionalni zakonodajalci želeli čim bolje zaščititi svoje otroke in mladostnike. Vendar eh, pa iz tega izhaja velika raznolikost med državami, kar zelo zaplete izvajanje. Ehm, še posebej zato, ker nekatere države osredotočajo zakonodajo na otroka eh, in druge na odgovornega za obdelavo podatkov. Za zaključek pa še nekaj o praktičnem izvajanju uredbe strani organov. Pri GDPR se spremeni logika nadzora in sicer z režima predhodne odobritve za veliko količino obdelanih podatkov na režim prevzemanja odgovornosti podjetij in uprave. Veliki digitalni akteri so to razumeli, kot to kaže množično pregledovanje njihovih politik obdelave podatkov in številne prošnje za uporabnike socialnih omrežij naj potrdijo nove pogoje uporabe. Čeprav večina podjetij gleda na GDPR kot na priložnost, pa se MSP-ji bojijo prevelikega bremena pri izvajanju. Francoski zakon spreminja sestavo in pristojnosti KNILA, da bi se ta prilagodil novim nalogam z novimi urodji, ki omogočajo Eh, skladnost, eh, ki upoštevajo širšo uporabo mehanizmov za potrjevanje in pripravo normative za zagotavljanje varnosti sistemov obdelave. Istočasno so se k Nilu razširile pristojnosti nadzora, kar je bolje definirano v zakonodaji. Ima pa tudi možnost izdaje korektivnih ukrepov, če obdelovalec ne spoštuje svojih dolžnosti poklicna združenja eh, so obravnavala ta vprašanja in so predvidela spremembe v eh, različnih sektorjih so imeli tudi kampanje ozaveščanja, da bi podjetja pripravili na to, da bi jim pomagali oceniti njihovo skladnost z uredbo in eh, da bi jih spremljali pri vzpostavljanju ustreznega sistema za varstvo podatkov oziroma odnosu med pri vzpostavljanju tudi odnosov med obdelovalci in podobdelovalci. Na koncu naj povem, da je uredba za varstvo podatkov velik korak naprej za Evropo, ker uvaja prevzemanje odgovornosti digitalnih akterjev. To je potrebno, še posebej zdaj, ko so škandali, kot je Cambridge Analytica, eh, sprožili številne dvome pri naših državljanih. Za Evropo je to pot, ki nas razlikuje od ZDA in Kitajske. In če bodo države članice razumne pri nacionalnih načinih izvajanja, bo uredba ukrepila položaj EU pri varstvu pravic na področju varstva podatkov, katerega razvoj se danes zdi neomejen. Najlepša hvala. Thank you very much um, for the speaker's input. Hvala za eh, te prispevke. Zelo me veseli, da je nabor tem, o katerih bomo razpravljali, tako širok. Eh, preden dam besedo prvim članom in članicam parlamenta, naj vas še enkrat spodbudim, da izpolnite listke, ki so na vaših mizah. Če želite govoriti, potem to pošljete našemu sekretarjatu in dobili boste besedo. Uh, I'd like to give the floor to Mr. Spolitis from Latvia. Najprej bi dal besedo gospodu Spiritusu iz Latvije. Izvolite, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa za celovite predstavitve. Dve vprašanje imam. Eno za gospo Jelinek. Lepo ste opisali, kaj ste dosegli v Avstriji. No, kot poslanec pa imam očitno vprašanje, koliko je to stalo koliko je stalo, da ste vzpostavili celoten sistem z birokratskega vidika? Gre za lokalno uh, javno službo. Koliko ste plačali za to? To je torej eno vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na uh, eh, Polsko. V Latviji že imamo v, d, uh, zakon o varstvu podatkov od leta 2000, uredba ga bo nadomestila. No, ampak eh, govorimo o izzivih. Nismo omenili velikih dinozavrov, Facebooka, YouTuba, Googla. Ali osebno menite, da bi morali uh, uporabiti tudi uh, uredbo proti trustom uh, na tem področju? Hvala lepa. Hvala lepa za. Eh, priložnost, da lahko na kratko odgovorimo. Gospa Jelinek, izvolite. Hvala lepa. Postopek uh, ni stal ničesar. Äh, torej, če sem prav razumela, Spraševali ste, eh, koliko je stala izgradnja preostalih struktur, to smo vse storili interno, nismo imeli eh, zunanjih svetovalcev, izkoristili smo lastno eh, znanje. Prišlo je do organizacijskih sprememb in to smo v preteklosti storili že večkrat na podlagi teh uh, Eh, izkušenj smo potem izvedli spremembe v organizaciji in eh, Republika Avstrija ni plačala nobenih dodatnih stroškov za to. No, toliko glede konkretnih vprašanj. Seveda lahko druga vprašanja postavite v naslednjem krogu, ko bo imeli še uh, druge govornike. Sledi gospod Trižek iz Slovenije. Je, hvala za besedo. Uh, Zdaj, najprej moram reči, da imam malo uh, težave s tem, kar se pogovarjamo danes, ne zaradi pomembnosti tega. Težave imam v tem, ker pač dolgo nisem bil profesionalni politik, se pa 25 let s to tematiko ukvarjam. Ne. Zdaj, politika je preveč off-time vednost. Koliko vem, recimo na Finskem imajo odbor za prihodnost, zdi se mi, da bi ga morali imeti vsi nacionalni parlamenti, pa tudi Evropski parlament, ker mi vedno zamujamo. Ne. To bi se morali 20 let nazaj pogovarjati. Kaj, kaj ste delali 20 let? Zelo odkrito vprašanje tistim, ki ste bili v politiki eh, dlje časa kot jaz. Drug, druga zadeva je, jaz sem zadnja štiri leta sem, druga zadeva je Google, e, eh, Facebook in tako naprej so korporacije, ki niso eh, primarno v Evropski uniji. Tega se zavedamo. Tretja zadeva, pogosto poslušam, eh, dajmo narediti Evropsko silicijsko dolino in podobno, kar se mi običajno pogosto zdi nebuloza. Kar pa moramo delati, moramo seveda razvijati eh, lastne algoritme, ne? lastne iskalnike. Recimo v Franciji to delajo, ne? imajo iskalnik, ki dosti bolj uh, ščiti našo zasebnost uh, in nasploh uh, človekove pravice. Ne? Uh, onkraj teh dveh direktiv in izhajajoč iz njih se moramo resno, končno z 20 let zamude začeti pogovarjati o tem, eh, kako bomo nadel zakonske uzance algoritmom, če se tako izrazim. O tem se moramo mi začeti zdaj pogovarjati. Ne? Seveda srednjeročno tudi o tem, kako bomo obdavčevali robote in tako naprej. Ne? Ampak zato moramo politiki najprej razumeti, kaj se nam dogaja, moramo razumeti umetno inteligenco, moramo razumeti uh, uh, algoritme ne? in to so v bistvu neke zadeve, uh, s katerimi se moramo ukvarjati. Ena zadeva je pa tudi, da smo starajoča se družba in moramo tudi dosti bolj uh, educirati naše državljanke in državljane, ki niso tako informacijsko pismeni, da se znajo tudi samo zaščititi glede uh, varovanja njihove zasebnosti, ker na vse zadnje smo vedno bolj e-vektori, če se tako izrazim. Hvala za besedo. Thank you for your contribution. Hvala lepa za vaš prispevek. Eh, dovolite mi povratno informacijo v zvezi z delom prihodnjega odbora. Imamo uh, odbor eh, za oceno uh, znanosti in tehnologije, če vas to zanima. Gospa Henjo, izvolite še vi dobite besedo. Najlepša hvala. Eh, ta prispevek me je res eh, nagovoril, ker so ta vprašanja predmet tudi naših razprav v francoskem parlamentu. Razpravljamo o algoritmih zelo pogosto in Eh, začeli smo razmišljati o tem, da bi uvedli eh, člen v zvezi s tem v besedilo. Eh, kar pa se tiče umetne inteligence, smo tudi zelo zadovoljni, da je med nami Cedric Villani, naš kolega in poslanec, ki je svetovno znani matematik. Torej, mi smo osredotočeni v prihodnost in ne kopiramo samo tega, kar počnejo drugi. Moramo pa seveda skupaj eh, razmišljati o tem, kakšno mora biti naše mesto v 21. stoletju v zvezi s temi vprašanji. Um, in eh, to zadeva nas, pa tudi vse prihodne generacije. E, rekli ste, da bi to morali vse narediti že pred 20 leti. E, s tem se strinjam, ampak eh, tudi naši konkurenti niso tega naredili. Hvala. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Se želite oglasiti še vi? Izvolite. Hvala lepa na hitro. Bi se odzvala na komentarje. V zvezi uh, zakoni in pa podjetji iz ZDA. No, velik uspeh GDPR je ravno v tem, da bomo imeli zakon, ki bo veljal tudi za Silicijevo dolino in pa tamkajšnja podjetja. Upam, da je to jasno. Ta zakon bo veljal za vse, ki obdelujejo podatke ljudi, ki delujejo oziroma živijo v Evropski uniji. Ne bo šlo samo za državljane Evropske unije. No, mogoče bi to morali storiti že pred 20 leti. No, ampak mislim, da smo pred 20 leti. Eh, dejansko že načeli to pot, načela GDPR eh, niso nova, gre za razvoj, gre za evolucijo, ta načela se ne starajo tako hitro. Načela ostanejo, ostajajo enaka in eh, to tudi kaže, da lahko preživijo tehnološki razvoj. Mislim, da je to prava pot. Ne smemo ustvarjati nevih, eh, nekih zakonov, ki se prehitro starajo, ker so, prehitro, eh, ker so preveč specifični v zvezi s tehnologijo. Moramo imeti dolgoročna načela. No, glede uh, storitev. Če želite, da se Evropa razvija konkurenčno ZDA, žal pač nimamo. Uh, možnosti, da ljudi prisilimo za izbiro določenih storitev. Če so ameriške storitve za ljudi privlačne, moramo ljudi zaščititi, namesto da od ljudi in pa od podjetij zahtevamo, da uh, se najdejo bolj, um, bolj uh, resne rešitve. Uh, is, uh... Hvala lepa, gospod Lopez Aguiar iz socialnih demokratov Evropskega parlamenta. Izvolite. Um, be... Hvala lepa, predsedajoči. No, pohvalil bi tole srečanje. Dobro je, da se srečamo v okviru svežnja za varstvo podatkov. Dejansko uredba o varstvu podatkov. bo kmalo začela veljati, policijska direktiva pa je že začela veljati. No, mislim, da je to eh, velik preboj, da je to korak naprej. Gre za prehod neke vrste uh, od pasivno-reaktivnega pristopa k aktivnemu na področju varstva podatkov. Imamo nov uh, režim aktivne odgovornosti, pa ne samo za javni sektor, temveč tudi za zasebni sektor. Mislim, da je vse to bistvenega pomena. No, dotaknil bi se vprašanj uh, za predstavnike nacionalnih parlamentov. No, najprej uh, bi omenil razširitev organov za varstvo podatkov. Najprej potrebujemo prehod. ko gre za člen 29 eh, in pa Evropski odbor za varstvo podatkov. In eh, evropski organi morajo biti pripravljeni na ta eh, prehod, hkrati pa morajo biti tudi okrepljeni, razširjeni na podlagi ustrezne nacionalne zakonodaje v državah, članica, državah članicah. Države članice bodo morale narediti korake, da zagotovijo, da bomo do 25. maja imeli ustrezne organe, ki bodo izvali svoje naloge neodvisno in pa premišljeno. No, potem pa bi se dotaknil še dela, ki poteka v Evropskem parlamentu gre za dokončanje uredbe o e-zasebnosti. Države članice v svetu namreč blokirajo to uredbo. In to ni edini primer, ko se blokira pomemben zakonodajni akt v svetu. Blokirajo ga torej države članice. Zato bi opozoril predstavnike nacionalnih parlamentov na to dejstvo, tako da se zavedamo, da eh, je treba poskrbeti tudi eh, za to plat. Ne gre samo za to, da začne veljati uredba GDPR, temveč je treba dokončati celotno sliko. Treba vključiti tudi zaščito e-zasebnosti, torej to je tudi ena od pravic eh, evropskih državljanov, ki je del dokončanja enotnega digitalnega trga. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospodu Podlovskemu iz Polske. Hvala lepa, hvala, da ste se dotaknili tega pomembnega vprašanja varstva podatkov. Všeč mi je bilo, kar je povedala Katažena Šimijajvič. Imam pa tudi nekaj komentarjev. Trenutno po mojem mnenju izvajamo eno od najpomembnejših urek na področju varstva podatkov. Ne vem, kako je v vaših državah, ampak pri nas doma smo precej pozni, zlasti v smislu razumevanja eh, podjetij, podobno kot je povedal že gospod Trček iz Slovenije, se upravičujem za svojo zgovorjavo. Ne vem, če bom še dolgo politik, no, ampak lahko govorim z vidika podjetnika, lasnika eh, podjetja takole je. Velika podjetja imajo dovolj pravnih eh, virov, sredstev in se bodo lahko ustrezno izvala, druga, od, odzvala, drugače pa je pri majhnih podjetij. Torej, kako naj bi se izognili posledicam pravnih sporov, kako naj bi se izognili temu, da se moramo mučiti, da stvari pravilno izvede. Torej, gre za proces, gre za to, kako bomo opravili svojo nalogo. Ta naloga je boljša zaščita državljanov. Gre za to, da bolje razumemo vrednost podatkov in pa upravljanje podatkov. Imamo potencijalne kazni za eh, podjetja, zahtevamo pa sprememb, ampak mislim, da to ni pravo izvajanje sprememb. Zato bi predlagal, da na mesto, da enostavno samo uzakonimo pravni akt, Eh, pojasnimo tudi, kakšna naj bo pot, kako naj pridemo do ustreznega izvajanja in kako naj potem vse skupaj merimo. Uredba bo čez dve leti aktivna. Eh, ljudje morajo vedeti, kaj to pomeni, razumeti morajo ukrepe. Kako naj podjetja razumejo, kaj prihaja? čez eno leto bo prišlo do izvajanja v državah, ampak v večini držav še ne vedo, kako bo potekalo izvajanje na lokalni ravni. Mislim, da eh, ne gremo po pravi poti. Predvsej eh, zaostajamo in to ne velja samo za mojo državo, v večini Evrope zaostajamo, pa ne toliko na področju pravnega izvajanja. Mislim, da je to še relativno preprosta zadeva v naših parlamentih. Problem pa je v tem, da dobro razumemo, kaj vse skupaj pomeni, kakšni so pravilni postopki na področju varstva podatkov. Hvala lepa za vaš prispevek. Mislim, da ga lahko res pozdravimo, kajti vsi se zavedamo težav povezanih z boljšim razumevanjem uh, naših dejavnosti, tako da je zelo dobro, da imamo načrt za to.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 Pohvalila bi organizatorja za organizacijo te razprave, glede na to, da se bo začela uporabljati uredba v Evropski uniji. Vidimo, da smo priča hitrim tehnološkim spremembam in zato moramo spremeniti tudi pravni okvir, ki je bil v veljavi že od leta 1995. Takrat se je internet šele rojeval. Zdaj pa imamo uredbo, ki se bo enotno uporabljala po vseh državah članicah in to je zelo pomembno. Tehnologija se zelo hitro spreminja in tudi mi se moramo spreminjati z njo. No, glede moje države, glede Grčije. Zakon. s katerim bo uzakonjena direktiva 680 iz leta 2016, vključuje tudi izvedbene ukrepe. Parlament bo o tem glasoval v naslednjih dneh. S tem zakonom bo uredbo lažje izvajati. Regulator na področju varstva podatkov v Grčiji je trenutno že precej obremenjen, kar pomeni, da potrebuje pomoč, potrebuje dodatno osebje. Potem je tukaj še ena stvar, tudi sodišča bodo morala biti ustrezno obveščene na tekočem. Sodišča so sicer neodvisna, ampak potrebni bodo tudi eh, seminari za sodnike. Hvala lepa za vaš prispevek. Če želite besedo, uporabite te modre kartice, tako boste napovedali, da želite besedo. Gospod Diaz de Meira iz ILS, e iz Evropskega parlamenta, je na vrsti. Gracias. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej bi rad prisrčno pozdravil vse kolege iz nacionalnih parlamentov, eh, še posebej pa svoje kolege iz španskega parlamenta in vse, ki jih spremljajo. Mm, ni treba, da nekaj vprašam, lahko tudi podam samo komentar, ker imamo tukaj izmenjavo mnen. Eh, rad bi nekaj povedal kolegom iz nacionalnih parlamentov in eh, sicer eh, želim povedati naslednje. Med pripravo direktive in uredbe je Evropski parlament v zakonodajnem postopku bil v podrejenem položaju, ko je šlo za direktivo in uredbo. In sicer bom govoril o področju dela, s katerim se ukvarjam. Tukaj gre za obravnavo podatkov na policijskem in kazenskem področju. Frontex, pametne meje, potem uh, vstop in izstop, Europol, Eurojust, uh, davčno področje. Mi smo imeli določene uh, zakonodajne pobude na vseh teh področjih. In eh, želeli smo tudi eh, imeti možnost eh, uvajati zakonodajne prilagoditve, če bi se to izkazalo potrebno, za potrebno. Pa še nekaj bi povedal. Danes eh, smo pripravili štiri panele. Eh, ampak eh, presenečen sem, da eh, ni bil povabljen gospod Butareli, ki je nadzornik za varstvo podatkov in bi gotovo imel eh, veliko povedati danes na tem našem srečanju. Hvala. Thank you very much. Um... Hvala lepa. No, uh, gospoda. Eh, oziroma nadzornika za varstvo podatkov sicer ni, ampak tukaj gre predvsem za to, da se srečajo predstavniki nacionalnih parlamentov in da spregovorijo o samem izvanju. Gospod Foje iz Belgije je naslednji na mojem seznamu. Izvolite. Merci, merci beaucoup. Mm, hvala. Eh, prosim, če vklopite mikrofon. Uh, Eh, rad bi se vrnil na vidike, ki jih je izpostavila eh, francoska poslanka o zaščiti mladoletnih oseb. Eh, in zanima me tudi mnenje nevladne organizacije, ki si prizadeva za varstvo državljanov. Tukaj je bil prepuščen manevrski prostor državam članicam. Mm, in zanima me, kateri je eh, vidik, eh, kakšen je vidik nevladne organizacije na tem področju, ko gre za določanje starostne meje eh, mladoletnih in pa varstvo mladoletnih oseb. Hvala. Uh, um, Hvala lepa za vprašanje glede varstva mladoletnikov. Mislim, da ta starostni prak ni tako pomemben. Uh, veliko se je o tem uh, pogovarjalo, ali naj bo 13 ali ne bo 16 let. Torej, v praksi ne bomo mogli preprečiti, da bo ve, vse več mladih uporabljalo splet in pa njegove storitve. Gre za to, da se nasplošno uh, eh, izboljša zaščita, da imamo boljše, bolj transparentne mehanizme za nadzor uporabe. Uh, nekaj bo zajeto z GDPR, nekaj bo treba razviti zune zakonodaje. Potrebujemo enostavno eh, boljšo zaščito mladoletnikov na splošno. Mislim, da ne bomo uspešni zgolj s tem, da ustvarimo specifične mehanizme, kaj ti zelo težko je vse skupaj eh, izvrševati in pa eh, preverjati. Težko je uh, preverjati eh, samo starost, potrebujemo nasplošno boljšo zaščito in to bo potem bolje zaščitilo tudi mladoletnike. Hvala lepa. Gospod, gospa Anjo, želite še vi besedo? Hvala. Mi smo v francoskem parlamentu veliko razpravljali o tem. Um, in eh, sama sem predlagala starost 13 let. Uh, ker uh, se mi je to zelo pomembno. Mi smo se potem dogovorili za 15 let, uh, ampak želeli smo tudi okrepljene informacije. In uh, treba je tudi že zelo zgodaj začeti mlade uh, vzgajati v digitalni smeri in pa jih upozarjati na nevarnosti digitalnega sveta. Uh, to smo tudi naredili pri programu nacionalnega izobraževanja. Uh, um, torej v okviru zadevnega ministrstva. In če se odzovem še na to, kar je povedala moja soseda, namreč, da eh, starost ni tako pomembna, pa je vendarle pravno določena in s tem so povezane tudi posledice za podjetja, ki morajo to upoštevati. Okay, Dobro, hvala lepa. Naslednji govornik na mojem seznamu je gospod Ralo iz Španije. Presidente. Hvala, predsedujoči. Bom nadaljeval v zvezi s starostjo um, mladoletnih, ampak bolj na splošen način. Mene skrbi ena stvar in sicer, uh, ko gre za situacijo, Mm, prave eh, revolucije na področju varstva podatkov. Do tega je prišlo v zadnjih mesecih. Vse več je dokazov, da obstaja velika razlika med um, zakonodajo in realnostjo. Zakonodaja je dobila navdih v um, neki reaktivni strategiji, e, ni pa ta strategija proaktivna in eh, proaktivno strategijo bi potrebovali. Um, uredba eh, se je prizadevala v tej smeri, eh, zato mi od nje tudi veliko pričakujemo. Ampak se pa že pojavljajo določene značilnosti, ki kažejo na to, da proaktivna strategija ni tako učinkovita kot pa reaktivna. Francoska predstavnica je to že povedala in sicer uredba uh, je pustila nekaj uh, manevrskega prostora nacionalnim organom. Uh, tudi na področju starosti mladoletnih oseb. To je mogoče celo najbolj očitno področje. In zdaj imamo celo vrsto teh starostnih pragov od 13 do 16 let. Nekatere države so se odločile za 13 let, druge za 14, Francija za 15, spet nekatere druge za 16 let. In to bo velik problem pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja eh, teh pravil. Prišlo je tudi do primera v zadnjih dneh, ki eh, je kar jasen. In sicer eh, podjetje WhatsApp pošilja sporočila uporabnikom, v katerih uporabnike prosi za eh, njihovo soglasje za uporabo te storitve. Morajo pa tudi priznati, da so starejši od 17 let. E, torej, WhatsApp se je odločil za višjo starost in s tem misli, da na formalen način rešuje ta problem. Ampak e, mladoletni, ki so stari 9, 10, 12, 14 let, pa tudi tukaj lahko izberejo možnost, e, da so stari 16 oziroma 17 let in organi nadzora morajo eh, to potrditi oziroma podjetja morajo potem eh, preveriti, ali je ta starost resnična. Tako da ne bo prišlo do nezaupanja med uporabniki in pa pravili, ki stopajo v veljavo. Ampak, eh, kot sem rekel, ta pravila že kažejo tudi na vrzeli, ki se pojavljajo. Hvala. Hvala lepa. Se želi kdo odzvati na tole? Izvolite. Hvala lepa uh, za tale komentar, zlasti glede soglasja. Zelo pomembno je, da skrbno preučimo, kako uh, velika podjetja nekako izigrajo posodobitve v svojih. Uh, določbah o zasebnosti. No, enostavno, če nekdo obkljuka eh, tisti okvirček, da je že star 16, to še nič ne pomeni. Seveda je tukaj razlika, če je nekdo star 10 let ali pa 16 let, ampak nimamo nekega učinkovitega mehanizma za zaščito mladoletnikov, ki gredo na splet. Potrebujemo torej drugačne varovalke, ne pa uh, prepoved, da se prepovedo uh, pogodbe po določeno starostjo, kajti take prepovedi v praksi ne bodo uh, delovale. Imamo tudi različna pojavna okna različnih uh, podjetij, ki ponujejo soglaske zdaj ali pa kasneje. Torej, uh, ne gre za možnost, da podaš soglasje ali pa ga ne podaš. Mislim, da je sistem pritiska na uh, uporabnike, uh, Eh, zato, da se izvršijo določene prakse, preden začne veljati GDPR. In mislim, da se tukaj napačno uporablja eh, zakon. Ne vem, če lahko to napademo z pravnega vidika, vsaj pa lahko z političnega vidika opozorimo, da se take stvari dogajajo. Dobro, hvala. Na seznamu imam še gospod Sipel, gospod Gomez, gospod Stevens. Speak, but, uh, an... In uh, gospod Intfeld. Ali želi še kdo od nacionalnih parlamentov besedo? Če želite, potem morate uporabiti ta modri opazec. Gospa Zipel eh, iz socialistov in demokratov, izvolite iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, predsednik. Poglejmo nazaj. Leta 2016 smo sprejeli to uredbo in na voljo smo imeli dve leti priprav. Eh, vlade, organi, podjetja, nevladne organizacije so imeli na voljo dve leti za pripravo, nekateri pa so se začeli pripravljati šele v zadnjih tednih. Samo tako si lahko razložim, zakaj sem v zadnjih štirih tednih uh, v Eh, urada dobila toliko natančnih vprašanj, ki jih prej sploh ni bilo. Tako da imam naslednje vprašanje. Dve leti smo imeli na voljo za pripravo. Edno ciljev je bil, da harmoniziramo standarde. Varstvo podatkov smo poznali že pred to uredbo. Ampak eden od namenov je bil, da bi, upajmo, dobili en standard za celotno Evropo na ta način, bi olajšali zadeve zlasti MSP-jem, pa tudi državljanom, ki prečkajo meje, tako da bi imeli na koncu samo en sam standard. Kakšne so vaše izkušnje recimo v delovni skupini v zvezi s pripravo v državah članicah, da se prilagodijo določenim delom uredbe, ki so novi. Potem pa je tukaj še vprašanje za regulatorje. Tukaj imam izjavo za tisk, ki pravi, da se je odzvalo 24 organov, regulatorjev in samo 17 se jih počuti popolnoma opremljeno, usposobljene za eh, izvajanje nove uredbe GDPR. Torej, ali so po vašem mnenju organi za varstvo podatkov ustrezno usposobljeni, da bodo uh, nadzorovali izvajanje in spoštovanje pravilno? Potem pa imam še eno uh, vprašanje to ni podrobno obravnavano v GDPR. Kaj je s podobami, kaj je s slikami, fotografijami? Recimo, če imamo fotografije ljudi z ceste, z tržnice, z nogometnega stadiona, ali lahko uporabim te podobe, te slike, ali lahko služim z njimi, ali potrebujem soglasje vseh, ki so prepoznavni na teh fotografijah ali nam lahko poveste, kako to regulirate v vaših državah, recimo v Franciji in na Polskem. Like invite, uh... Hvala lepa. Gospa Jelinek. Hvala lepa za vprašanja, zlasti glede pripravljenosti in priprave. No, seveda, bomo še naprej bombardirani z vprašanji, tako je bilo že v zadnjih dveh letih, zlasti pa v zadnjih tednih in mesecih. No, vedno je eh, presenetljivo, zdi se, kot da bi varstvo podatkov padlo z neba. No, v Avstriji imamo že 40 let eh, zakon o varstvu podatkov. Imamo uredbo, imamo direktivo, v Evropi bi tako morali dobiti enotne standarde, hkrati pa uh, prilagoditi tudi nacionalnim zakonodajam, tako da ne bo prišlo do izbire najugodnejšega ponudnika. No, gre pravzaprav za stvari, ki bi jih morali že zdavnaj pojasniti. Podjetja bi morala te stvari že desetletja izvajati. No, potem pa so tukaj še vprašanja, kaj vse eh, je treba zdaj dodatno zagotoviti, katere obveznosti je treba izvajati. Včasih eh, je dobro povedati, da že samo branje pomaga. Uredba je eh, zdaj uveljavi že dve leti. Imeli smo neke vrste pripravljalno obdobje dveh let in uh, uredba ni nova. 25. maj ni nek skrivni datum. Tudi samo besedilo uredbe je na voljo. No, v mnogih eh, jezikih eh, smo dobili eh, različna dodatna vprašanja. Tudi sodišča so pomagala pojasniti zadeve. No, ampak tako kot pri drugih zakonih bo zdaj treba stvari začeti tudi izvajati. Toliko glede vaših vašega vprašanja. Omenili ste 24 organov, od katerih se jih le 17 uh, počuti dovolj usposobljene. No, mi ne vemo, koliko im, uh, bomo imeli teh čezmejnih uh, primerov v naslednjih tednih, mesecih, letih. Imamo določeno mero negotovosti, In uh, mogoče to izhaja tudi iz tega, da se določeni organi ne počutijo dovolj dobro opremljeni in usposobljeni. Tudi sama nimam neke steklene krogle za napovedovanje prihodnosti. Ne vem, v kolikšni meri so avstrijski organi ustrezno usposobljeni. Imamo uh, vzpostavljen načrt, uh, v mnogih drugih državah je tudi tako. Sveda si bomo prizadevali se spopasti z vsemi, z vsemi um, izzivi, ki so pred nami v vlogi uh, odgovornih za varstvo podatkov. Denke, uh, einmal... No, mislim, da uh, smo zdaj nekako razširili sliko. v Avstriji določene naloge odpade, odpadejo, določene naloge pa prihajajo uh, kot nove. Uh, prvič imamo tudi sankcije in mislim, da se tega ne zavedamo v zadostni meri. Treba je spremeniti način razmišljanja in mi smo recimo uvedli celo uh, dodaten oddelek. Ne vemo, v kakšni meri bo ta oddelek obremenjen po 25. maju. Mislim pa, da smo pripravljeni. Upam, da smo dovolj pripravljeni. No, seveda pa uh, se bo morda treba potem kasneje še prilagajati. In tudi nacionalni parlamenti in vlade morajo tako ravnati zahtevati bo treba ustrezno pripravljenost in to je tudi, tudi eh, prednost neodvisnosti. Gospa Anjo. Hvala. Vaše vprašanje je bilo sestavljeno iz eh, več delov, no, kar zadeva naš nacionalni organ. Um, sem že povedala, da uh, imamo knjil že od leta 1978 naprej. Um, sredstva te komisije so se razvijala z novimi tehnološkimi sredstvi, pravnimi sredstvi. Imamo specialiste, um, ki izvajajo svoje dejavnosti in poskuse. In uh, zdaj, ko beremo to uh, novo besedilo, uh, se je področje uporabe razširilo in povsem se zavedamo, da bo knil potreboval nova sredstva. Uh, Eh, tega se zavedajo vse stranke v našem parlamentu in eh, to bo treba predvideti tudi v proračunu. Mi smo si vsekakor prizadevali za to, da bi naš organ se lahko okrepil tudi v prihodnjih letih. Eh, ta organ se tudi že dve leti pripravlja na to z različnimi smernicami, konferencami in tako naprej in skuša se povezati tudi s civilno družbo, eh, kajti veliko je poklicnih eh, sindikatov, ki se s tem ukvarjajo in eh, knil z njimi sodeluje. Mi pa tudi dolgoročno želimo pri podjetjih spodbujati to besedilo in spodbujati njihovo pripravo na to, da bomo imeli novo uredbo kolegi pravijo, da se eh, MSP bojijo te nove uredbe. Včasih je temu res tako, ampak mi jih skušamo spremljati pri pripravah. Želimo si tudi, da ne bi to prineslo eh, dodatnih stroškov in eh, naše ukrepljeno sodelovanje se bo nadaljevalo. Hvala. Hvala lepa. Dovolite mi pripombo v zvezi z razpravo o fotografijah ko gre za svobodo izražanja in člen. Imamo tukaj člen 85. Države članice morajo seveda opraviti svoje delo. Eh, no, v Franciji imamo tudi uh, zakon o pravici do slike, ki obravnava ta vprašanja. Uh, Eh, vsekakor je treba prositi za dovoljenje, če želi, biti, če želi objaviti sliko otroka, naprimer. Eh, vendar pa je ta zakon uveljavi že odprej. Uh, na... No- Dobro, še dva poslanca iz nacionalnih parlamentov sledita, potem pa preostali evropski poslanci. Gospa iz Kanis, uh, eh, Nemčije poprva. Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Möglichkeit, hier um, die Daten. Dobr dan, hvala lepa, da lahko danes tukaj spregovorimo o GDPR in pa o nacionalnem izvanju. Vsi že uh, nekako napeto pričakujemo, kako se bo vse skupaj odražalo tudi v praksi. No, v Nemčiji zdaj lahko slišimo, da eh, se bodo eh, tudi eh, posnetki lahko uporabljali kot dokazno gradivo. Če bo recimo prišlo do neke nesreče, se lahko dokazuje tudi s takimi posnetki. Videli bomo, do kakšnih različnih pravnih odstopanj bo prišlo. No, v, v Nemčiji, tako kot tudi v drugih državah članicah, eh, je zdaj nekaj nemira. Na voljo smo imeli dve leti do samega izvajanja uredbe, zdaj pa se postavlja vprašanje, kako hitro bodo odgovorni organi začeli nalagati sankcije, eh, kako bo eh, z opomini, kako hitro se bo vse skupaj izvajalo. Tudi sama civilna družba si postavlja kar nekaj vprašanj, nekaj skrbi tudi pri malih in srednje velikih podjetjih. Hvala lepa. Martin. Eh, hvala. Eh, gospod Martin Toledano iz Španije, naslednji govorec. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jasno je, da zdaj tukaj skušamo regulirati neko področje, ki je živo in se razvija. Imamo normativo za varstvo podatkov in te normative smo imeli tudi oziroma jih imamo v svojih državah članicah. Eh, te normative pa niso homogene v različnih državah. In ta uredba nam zdaj daje nov impuls, vendar pa to gotovo ni zadnji impuls, morali se bomo razvijati in prilagajati še naprej. Eh, sam sem iz kongresa poslancev v eh, Španiji, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Dias de Mera. Veliko govorimo o direktivi, oziroma eh, več o uredbi, ne pa toliko o direktivi. Eh, o direktivi 680 iz leta 2016, ko gre za preiskave eh, prek evropskih agencij, eh, ki preiskujejo kazniva dejanja. Mislim, da bi bilo pomembno razmisliti tudi o zahtevah za varstvo podatkov, zahtevah do zasebnih podjetij ki prinašajo ekonomsko korist. Tukaj bi morali jasno razlikovati med javnim interesom agencij in držav in pa zasebnimi podjetji. Države morajo eh, previdno ravnati s podatki, eh, morajo pa imeti tudi eh, pravosoden nadzor za to, da zaščitijo uporabnika. No, kolega Rajo, je eh, govoril tudi o mladoletnih. Eh, to je povezano tudi z zakoni na področju eh, trgovine in drugimi zakoni, ki vključujejo mladoletne osebe oziroma ki jih zadevajo. Imamo različne platforme in za mlade je treba zagotoviti posebno zaščito. Določene pogodbe, ki stopajo v veljavo, Eh, v okviru nacionalnih zakonodaj, eh, bi lahko celo eh, se izkazale za nične. Hvala. Naslednja govornica je gospa Gomeš iz Evropskega parlamenta. Hvala. Najprej bi se rada odzvala na to, kar je povedal latvijski kolega na začetku. In sicer o tem, ali ne bi morali razmisliti o zakonodaji antitrustov, da um, preprečimo monopole velikih platform, kot so Facebook uh, in Google. Mislim, da to res potrebujemo, pa ne samo to. Potrebujemo tudi ustrezno obdavčenje in to je ključnega pomena. Ne gre samo za zlorabo dominantnega položaja, ampak gre za uh, zagotavljanje enako, enakih možnosti tudi za MSP-je. Mislim, da je zelo pomembno, da mi, zakonodajalci, prevzamemo svojo odgovornost na tem področju. Mi v Evropskem parlamentu imamo konkretna priporočila. Mi sodelujemo s komisijo, ki podaja predloge eh, v zvezi z digitalnim obdavčanjem in to se mi zdi ključnega pomena. To je tudi eno od področji, kjer lahko eh, prinesemo še dodatne koristi poleg eh, GDPR-ja. Eh, Um, to bi tudi imelo univerzalen doseg, tako kot uredba. Živimo v digitalnem svetu, ampak eh, ti predlogi presegajo zgolj digitalne vplive in učinke. Eh, no, moja vprašanja eh, se bodo nanašala na vse vas, drage govornice in pa tudi vi. Eh, Jan Albrecht. Eh, vsi vemo, da bo GDPR splošno veljavna uredba. Moramo ugotoviti, kaj se dogaja s podatki naših državljanov. Te podatke eh, obdelujejo različne platforme posod po svetu, ne samo v tržno usmerjenem svetu oziroma tržno usmerjenih državah, kjer lahko pride do škandalov, kot je bil škandal s Cambridge Analytico. Ampak kaj pa recimo družba Alibaba, eh, ki deluje na kitajskem, po kitajski zakonodaji ta podjetja morajo imeti podatke, ki jih tudi hranijo na kitajskem. Eh, kaj pa se bo dogajalo na tem področju? Kaj bomo naredili v zvezi s tem? Eh, mislim, da tega ne smemo pozabljati ne v Evropskem parlamentu, ne v nacionalnih parlamentih. Številne naše vlade imajo pogodbe eh, s temi podjetji in dajo na voljo podatke evropskih državljanov. Eh, zanima me, ali ste kaj razmišljali o tem in eh, kako bi pač tukaj ukrepali. Potem se strinjam s tistimi kolegi, ki so rekli, da je s tem povezano tudi usposabljanje sodnikov in odvetnikov. To je pač svet, v katerem živimo in vse več bo tudi primerov na sodišču. Ampak eh, kaj pa v primeru, da bodo odgovorne države? Naprimer, če pride do škandala, kot se je pojavil v Indiji eh, s tako imenovanim programom Hara ali Harar. To je program nacionalne identifikacije. In državni agenti sami zlorabljajo podatke državljanov za različne namene, za goljufije in tako naprej. Ko bo država odgovorna za podatkovne baze naših podatkov, naših državljanov, naprimer eh, za eh, zavarovanja in tako naprej, tukaj pa GDPR ne bo mogla ukrepati, ker bodo ti primeri eh, šli na sodišče. To ni zajeto v GDPR, čeprav ima splošen doseg ali o tem razmišljajo tudi eh, naši eh, nacionalni predstavniki. Hvala. Bomo najprej zaključili s seznamom govorcev iz nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta. Gospa Stevens je naslednja, izvolite. Danke, Hvala lepa, kolegice in kolege, dobro jutro. Veliko stvari smo že omenili, vendar bi se sama želela vrniti k dejstvu, da imamo skupno evropsko direktivo o varstvu podatkov, ampak kako lahko dejansko zajamčimo, da bo prišlo do enotne razlage te zakonodaje? Uh, sedaj uh, imamo tukaj 28 držav članic, kmalo jih bo 27 in vse imajo organe za varstvo podatkov. Tukaj so nekatere velike države, druge male. Nimajo vse enako sredstev na razpolago in mislim, da bi moralo vsekakor biti poskrbljeno za enotno razlago. Sprašujem se, kakšna je vloga Evropskega nadzornika za varstvo podatkov pri tem. Uh, če, ali bo on posegal, v, če bo naprimer ena država uh, začela to uh, direktivo uh, tolmačiti na napačen način, ali bo prišlo do izmenjave dobrih praks, ali bo prišlo do razreševanja težav z razlago te uredbe, ali bo tudi Evropska komisija imela pri tem kakšno vlogo, da bi spodbujala to, da bi bila izvedba zakonodaje enotna. Prav tako smo že nekoliko menili, eh, govorili o malih in srednje velikih podjetjih, ampak naprimer nedobičkonosne eh, organizacije, prostovoljske skupine, kako bodo te lahko izpolnjevale svoje eh, obveznosti, kajti te ponavadi nimajo toliko pravnih uh, izkušenj. Kako bodo torej te manjše organizacije podprte? Tudi ta vidik se mi zdi pomemben. In govorili smo tudi o usposabljanju in o izobraževanju, o dodatnem. Uh, Eh, strokovnem usposabljanju ljudi v podjetjih, ampak mislim, da smo tukaj pozabili zelo pomembno skupino, tudi starejše, predvsem so odrasli oziroma starši odgovorni za svoje eh, otroke in mislim, da je zelo pomembno, da se tudi od, od, eh, njihov, torej starše dobro obvesti, da bodo lahko dobro spremljali svoje otroke. Tud, staršem je treba zagotoviti zadostno mero informacij, ali smo o tem razmišljali in potem, kar zadeva velika podjetja, naprimer Facebook, ki skušajo nekoliko obiti to zakonodajo, da bi kljub temu lahko ponujali eh, podatke naprej. Seveda je to zakonodajo mogoče do neke mere obiti, kajti tukaj imamo zelo tanko linijo in rada bi slišala odgovor, kako bomo se tega lotevali v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala. Še en predstavnik nacionalnih eh, parlamentov, gospa Vinde iz Španije. Najlepša hvala. No, v zadnjem hipu ste me vključili na seznam govorcev. Hvala za to. Uredba, ki bo stopila v veljavo čez deset dni, predstavlja pomembno spremembo, ki eh, spreminja model varstva podatkov, eh, ki spreminja odgovornosti obdelovalcev podatkov in pa tudi nadzornih organov. V Španiji eh, se trenutno razpravlja o tem projektu in sicer v kongresu poslancev. Torej, Več kot 350 eh, amantmajev je bilo vloženih, trenutno jih obravnavamo in počakati moramo na to, eh, kaj bo iz tega izšlo. Eh, tako kot je povedal poslanec Rajo, je treba normo prilagoditi realnosti. Zanima me, ali imate kakšne predloge za nas. Imamo države, ki že imajo veliko izkušenj na tem področju. In druge države, ki teh izkušenj nimajo, tako da bi bilo zelo dobro um, za te države brez izkušenj oziroma z manj izkušnjami uh, slišati predloge. Hvala. Gospa Intveld iz skupine ALDE v Evropskem parlamentu je naslednja. Izvolite. Hvala. Danes imamo to srečanje zato, ker uh, smo. Eh, na številnih sestankih eh, si prizadevali za to uredbo. Eh, na tem smo delali od leta 2012 naprej, še celo predtem, ko je predlog prišel na mizo. Zato me zelo veseli, da je toliko zanimanja za GDPR. Hvala tudi Cambridge Analytiki, ki vodi dobro kampanjo za to uredbo. No, ampak nekaj pa me je presenetilo veliko um, vprašanj dobimo, ki izražajo skrbi ljudi, kaj bo to pomenilo, kakšne bodo nove obveznosti. Vendar pa uh, vas je treba upozoriti, da ne začenjamo z nič, kajti direktiva že obstaja. Od leta 1995 je ta direktiva v veljavi. In to, kar me skrbi, uh, je uh, naslednje. Namreč uh, znanja je tako malo, uh, Eh, in ljudje sploh ne vedo, da direktiva že obstaja. Če vodiš podjetje danes in potem uh, se soočiš dejstvom, da bo stopila v veljavo uredba, kaj pa ste počeli zadnjih 20 let? Eh, očitno tudi mi nismo upravili svojega dela dobro, če se ljudje ne zavedajo zakonodaje, ki že obstaja. Mislim tudi, da Eh, je veliko nesporazumov, ljudje eh, menijo, da bodo morali spoštovati zelo visoke standarde, izvajati zelo zapletene ukrepe in tako naprej. Ampak tega ne bo treba početi vsem. Če imate neko eh, pekarno, majhno pekarno, potem vam ne bo treba izpolniti istih standardov kot naprimer Facebook. Mislim, da bi morali ljudem podati tudi to sporočilo. Ehm, torej, sprostite se, ne bo tako hudo. Eh, popovdne, ko mene ne bo več, eh, bomo razpravljali tudi o stanju izvajanja direktive. To je pravzaprav bil svežen in eh, vidim, da izvajanje direktive sploh ne poteka. Države, državam se nikamor ne mudi pri tem. Kakšni so razlogi za to? Rada bi pozvala kolege iz nacionalnih parlamentov, da to vrstijo zelo visoko na agendo nacionalnih parlamentov. E, rok za prenos je že minil oziroma za začetek izvajanja in komisija bi morala tudi to pregledati in zagotoviti, da bodo države čim prej začele izvajati direktivo. Sicer pa bi komisija morala začeti tudi s postopki proti kršitvam. Hvala. Hvala še gospod Mikolašik z Polske, ki je predstavnik nacionalnega parlamenta. Dziękuję. Szanowni Państwo, przedstawione. Najlepsza chwała. Gospi in gospodje, vse te pripombe in komentarji, ki ste jih povedali v zvezi z otroki in mladoletnimi, se mi zdijo zelo pomembni. Veliko problemov obstaja eh, z praktičnega vidika. Sam tudi obžalujem dejstvo, da je znanja o GDPR zelo malo. V Poljskem senatu smo vzpostavili skupino, ki se ukvarja eh, z varnostjo otrok eh, v digitalnem svetu in na spletu. Torej, eh, ta tema je visoko na naši agendi. Osredotočamo se predvsem na preglednost podatkov. Eh, torej na transparentnost pri sami obdelavi podatkov. In eh, te informacije bi morali, eh, bi, bi morali ljudje zlahka razumeti, torej morali bi biti razumljive, predvsem, ko gre za otroke. Tudi starši bi morali imeti ustrezno znanje in izkušnje, ko gre za vzgojo otrok na področju uh, Eh, digitalnega sveta, ko gre za naprimer obdelavo podatkov in tako naprej. Eh, mi bomo poslali pismo našemu ministru za izobraževanje in sicer v kontekstu izvajanja uredbe GDPR želimo tudi, da bi šole organizirale uh, Eh, določene kampanje za ozaveščanje in da bi to področje vključili tudi v učni načrt, tako da otroci ne bodo prepuščeni samim sebi, ampak da bodo znali um, podati soglasje na spletu in da bodo ozaveščeni na tem področju. E, treba je biti eh, pozorni, moramo biti torej na mlade, otroke e, in o tem ozaveščati tudi učitelje. Pri tem moramo še posebej imeti v mislih najmlajše. Treba je povečati njihovo znanje o tem, kako lahko zaščitijo svoje osebne podatke. To moramo početi eh, sistematično in pa celovito. Hvala. Hvala. Še gospa Holmajer iz Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Najprej nemško nemško lastnost, naj povem, Nemci večkrat preberemo stvari, ki jih je Evropska komisija objavila in konec januarja je, poved, je oddala tudi eh, smernice glede izvedbe eh, splošne direktive eh, GDPR, ki bo začela veljati 25. Če sem posem iskrena, ko sem prebrala ta dokument, ko sem prebrala ta dokument, ne vem prav veliko več, kot sem, prebra, kot sem vedela prej. In če berem potem še več, kaj govorijo strokovnjaki za varstvo podatkov, torej strokovnjaki v delovni skupini po, pet, po 29. členu. Ti so pripravili različne smernice za profiliranje, za do, uh, akreditiranje, za ustreznost, za obvezne predpise za internet, potem obvezna obdelava oziroma imenovanje o odgovornih za obdelavo in tako naprej. Ogromno smernic in teh smernic pravzaprav še vedno ni. Sedaj naj povem zelo iskreno. Evropska unija mora tudi sama postoriti svoje delo in poskrbeti, da tisto, kar uh, sklenemo, da potem je nekoč oziroma v neki obliki pripravljeno za države članice, tako da sploh lahko ustvarimo podlago za enotno izvajanje. Kako drugo, če izhajamo iz tega, da naj bi se, država, eh, da naj bi se podjetja a, eh, s tem ukvarjala že več let, dobro, imamo tukaj velika podjetja, ampak mala podjetja nimajo toliko kapacitet za pravnike. Če ima nekdo osem zaposlenih, potem nima pravnika, ki bo se posvečal zgolj izvajanju GDPR. Torej tudi pravno niso tako usposobljeni in si tega tudi ne morejo. A, eh, privoščiti. V takih primerjih mora država ponuditi neke vrsto pomoč, bodi si prek. Uh, uh, pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ampak naprimer v Nemčiji imamo 16 vrstnih oseb v 16 različnih zvezdnih državah, kjer imajo 16 različnih sedaj e, razlag. Potrebujemo pa enako razlago, kajti če imamo v Nemčiji že 16 različnih razlag, potem bo verjetno zelo zabavno na evropski ravni. Torej, vsekakor e, razlage so različne in to doživljam že danes. Dejansko. Um, se morajo sedaj, uh, imamo sedaj veliko ljudi, ki se sedaj zavedajo teh novih zahtev in treba jim je omogočiti neko podporo in pomoč, da bodo stopili v korak. Zato bi uh, prosila pomoč pri mednarodnih akterjih, kajti vidim, da različni uh, mali podjetniki pravzaprav sedaj ukinjajo svoje spletne strani, ker se bojijo, da kaj počnejo narobe. Seveda je to neracionalno, ampak če imamo nekega strokovnega peka, ki prav tako ne more izpolnjevati številnih standardov, se ta boji, da bo kaznovan zaradi tega, ker pravzaprav ne ve, kaj bi moral uh, izpolnjevati. In takšne njegove reakcije pa naj nam je všeč ali ne. Torej, rada bi, da stopimo za te visoke ravni na nekoliko nižjo in da se zavedamo dejstva, da obstajajo ljudje, ki pravzaprav vse ne zna, uh, spoznajo na varstvo podatkov, temveč so strokovnjaki zgolj za njihovo lastno dejavnost. In tem moramo pomagati pomagati in jih poučiti, da eh, stvar ni tako zelo dramatična. Uh, panel, uh. Hvala lepa. Sedaj bom vrnil besedo panelistkam, da se na kratko odzovejo, tudi odgovorijo na vprašanje. Najprej gospa Jelinek. Hvala lepa. Skušala bom odgovoriti na nekatero vprašanje, ki so bila namenjena meni. Nam, najprej vprašanje gospe Gomez, kar zadeva, ali je kaj, če je država kriva. Uh, Ja, seveda organi niso izuzeti iz določb in standardov GDPR, tudi oni se morajo držati teh določb. Nacionalne organi imajo določene pristojnosti, ki so določene po uredbi in seveda jih bodo morali izvajati v nacionalnem okviru. Potem je bilo tukaj vprašanje razlag, skupne razlage. Uh, kako zagotoviti enako tolmačenje GDPR pri velikih in malih državah članicah in kakšna je vloga tukaj Evropskega nadzornega za varstvo podatkov ali tukaj imamo sodelovanje izmenjave in kakšna je vloga Evropske komisije. Seveda že zdaj delamo na tem, da bi dosegli koherentno razlago določb uredbe in direktive. Seveda bomo to morali početi tudi v prihodnje in to v večjem okviru. To je nujno. Kot veste, imamo od odbor za varstvo podatkov na evropski ravni in ta bo moral delati v tej smeri, da se bo uredba v vseh državah članicah uporabljala enako. Potem imamo tukaj sodelovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je prav tako že član Evropskega odbora za varstvo podatkov. Je torej član ekipe, ki upravlja uh, to področje. Kakšna pa je vloga Evropske komisije? Evropsko sodišče je povedalo, da mora Evropska komisija eh, da lahko Evropska komisija eh, prosi Evropsko sodišče za izdelavo določenih mnen in za odgovore na vprašanja. Potem je bilo vprašanje, kako bi lahko podprli male organizacije. Po mojem vedenju imajo vse organi za varstvo podatkov po Evropi veliko informacij na svojih splane, eh, straneh. Če vzamem tukaj za primer avstrijski organ, mi smo pripravili smernice za nepravnike in to, eh, te informacije. S, se veliko krat dostopajo, prav tako pa je potem to opremljeno tudi z vprašalnikom, da bodo ljudje lahko vedeli, kaj jih sploh zadeva. Torej, ta eh, stvar je bila pripravljena zlasti za tiste, ki niso strokovnjaki na področju prava. Enako počnemo z našim novičnikom. Uh, namreč vsak pravnik se ne osredotoča samo na GDPR, temveč mora verjetno obvladovati najrazličnejša področja. Potem starši, ki morajo spremljati svoje otroke, najstarejši um, starši imajo ki imajo morda otroke, ki so stari 15 let, ti so morda stari zdaj 50 let, torej se že spoznajo na internet. Gospa Infeld je sprašvala, kaj se je storilo uh, v zadnjih nekaj letih. Ja, res je, veliko držav in veliko organov se ni držalo že obstoječih pravil in sedaj so se šele zbudili, ko uh, je prišlo do neke grožnje. In, um, določenih podjetjih so sedaj celo direktori prevzeli odgovorni za to področje. V številnih podjetjih je ta politika že obstajala in ti na srečo imajo no, določeno podlago. Tisti, ki pa se določenih določb niso držali in so bili tako rečeno pod radarjem, je, eh, se, so sedaj pravzaprav priplavali na površje. Razkrilo se je, eh, kdo ni izpolnjeval. Seveda pa to ne more biti naloga eh, nacionalnega organa, da odkriva te primere. To mora biti nacionalna naloga, družbena naloga, ampak kaj bi to opravila vam, saj smo vendarle v Evropskem parlamentu. Potem gospod Römer iz Nemčije. Spraševali ste po smernici. Skupina, delovna skupina po členu 29 je pripravila že 14 uh, smernic, ki so vse na spletni strani in prenešene bodo te smernice tudi na spletno stran novega urada za varstvo podatkov. Ja, ampak pripravili ste jih šele zdaj, torej jih predtem še nihče ni imel. Januarja in aprila uh, je komisija poročala, da naj bi te smernice že bile na voljo, sicer pa je komisija nas uh, narobe poučila. Uh, Iz lasnih izkušenj vam lahko povem, da so te smernice že dlje časa na spletni strani delovne skupine po členu 29. Pač odvisno od tega, kdaj so bile sprejete, ampak leto in pol so bile sprejete. To je eno. Potem to, kar ste govorili o peko in o malih podjetnikih. Seveda lahko razumem to, kar ste rekli, ampak strah ki ga imajo določeni podjetniki, ne izhaja iz GDPR, obstaja veliko uh, poklicnih uh, združenj in uh, različnih uh, zbornic in naprimer uh, v Avstriji je članstvo obvezno in seveda so te zbornice nudile veliko podpore. Za nekatere je to še premalo, ampak za nekatere je vse premalo. In še nekaj je bilo narejeno z temeljno uredbo o GDPR se je pokazalo, da imamo tudi veliko velikih podjetnikov, ki poučujejo manjše, ki jim pravijo, kako se je treba uh, stvari držati, sicer jim bo grozila visoka kazen. To ne drži. Seveda je treba o stvari opozarjati in tudi imeti sankcije, ampak dejansko se upošteva vse v smislu sorazmernosti, vsako prizadevanje. Seveda se bo moral. Um, pek na stvari pripraviti drugače kot gospod Zuckerberg, ampak pri kaznih se to vse upošteva. Mislim, da tukaj ni treba, da kar tako sejemo strah vse poprek. Jelenek. Eh, Hvala lepa, gospa Jelinek. Naslednja je gospod Džimelovič. So like I... Le nekaj sem želela povedati, oziroma več stvari sem povedala, želela povedati, ampak omila se bom na troje, kar zadeva pr protimonopolno regulativo za platforme. Mislim, da bo to naslednja velika bitka. Upam, da eh, bomo tudi v Evropskem parlamentu lahko govorili o tem, kaj ti bo šlo za evropsko temo. Pozvala pa bi član Evropskega parlamenta naj ne pozabijo, da ne gre za to, da ne ne želimo deliti akterje, kajti če bomo tukaj želeli deliti platforme na dobre ali slabe, bomo vse skupaj povozili. Poskrbeti moramo predvsem za interoperabilnost in za to, da se odpre dostop do teh platform, ne pa da jih uničimo zaradi konkurence. Omogočiti moramo ljudem, da bodo lahko omogočali, uporabljali te platforme, vendar pa po višjih standardih, ki jih bodo zagotovili ponudniki iz storitev. To je povedala že gospa Gomez in v celi merijo podpiram. Seveda slišim, da je veliko strahu med malimi organizacijami in malimi podjetniki, ki se bojijo, da bodo trpeli zaradi te uredbe in da niso ustrezno obveščeni. Strinjam se z gospod Jelinek, da obstaja več virov in smernic, ki so na voljo, tudi tiste, ki so jih oblikovale nevladne organizacije, kot tudi naša mreža. Torej veliko znanja že obstaja. To, kar pa pogrešamo, pa je močna javna kampanja. To je nekaj, kar mi kot nevladne organizacije ne moremo uh, izpeljati. Lahko vam povem, da smo se kot skupina nevladnih organizacij zadnji dve leti um, obračali na Evropsko komisijo in na nacionalne organe, da bi zagotovili sredstva nam ali drugim. Uh, da bi izvajali takšne kampanje in odgovor je bil vedno ne, ne vem, ne znam pojasniti, zakaj se je to dogajalo, mislim, da je to velika napaka in do neke mere ne morem razumeti, zakaj tisti, ki imajo proračun za te dejavnosti niso dejansko izpeljali ustrezne javne kampanje o GDPR. Ta bi morala že teči zadnji dve leti, ne vem zakaj ni tako, ampak to je huda napaka in veliko plačujemo uh, za to, kaj ti zaradi tega se je ustvarjalo veliko napačnih informacij in mitov. In če se odzovem na to, kar je povedala gospa Intfeld, strinjam se, da bo velik izziv izvajati celoten svežen. Lahko vam povem samo primer iz moje države, iz Polske, kjer je bila Uh, Eh, izvedba direktive objavljena šele pred dvema tednoma, gre še vedno zgolj za osnutek zakona, ne za končni zakon in ima toliko izjem, da je pravzaprav nasprotju nas za logiko direktive, kajti privedel bo celo do nižjega standarda, kot smo ga imeli doslej, če bo zakon eh, sprejet v tem, uh, v tej obliki in celoti bodo izvzete um, vsi organi preiskovanja, orkrivanja ali pregona, tudi tiste, ki so delovali na področju obveščevanja. Pa to ni bilo prej. Tudi dostop ne bo zagotovljen uh, državljanov, torej stvari se lahko resnično poslabšajo tudi na polskem. In bojim se, uh, da Evropska komisija ne bo imela dovolj moči, da bi te neuspehe preprečile. Potem moramo preučiti tudi izjeme za javne uprave znotraj GDPR, kajti tudi te izjeme so nesle države članice in mislim, da bi to parlament in komisija lahko lažje spremljala. Hvala. Thank you very much. Um... Najlepša, hvala. Najlepša hvala. Za konec besedo dobi še gospa Enjum, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Iz te razprave sem ugotovila, da obstaja veliko skupnih eh, skrbi. Torej, ehm, to pomeni, da bomo v naslednjih mesecih eh, tudi še sodelovali nacionalni parlamenti z Evropskim parlamentom in sicer na področju eh, vprašanj, ki so ključnega pomena za vse nas. Evropski odbor bo tudi moral opraviti pomembno koordinacijsko delo in sicer zagotavljamo koordinacijo med nacionalnimi organi, tako eh, da bo interpretacija povsod ista in da se bo uredba ustrezno izvajala. Mislim, da so to pomembni vidiki. In eh, naj odgovorim še na nekaj vprašanj, naprimer, kar se tiče majhnih in srednjih podjetij. Sporočilo, ki ga moramo še naprej eh, pošiljati, je povezano z enim temeljnih načel te uredbe. In sicer, da vse izhaja iz analize tvegan. E, seveda nista povezana nek pik in pa Facebook. To mora biti tudi jasno predstavljeno podjetjem. In še enkrat naj povem, da se je treba izmenjavati dobre prakse e, med vsemi nami in pa znotraj naših organov. Mi smo zdaj na začetku procesa, ki se bo moral nadaljevati. Eh, treba ga bo spremljati. Mislim, da smo na pravi poti, eh, da dobro napredujemo. In če lahko izrazim še eno željo v zvezi s tem, kar sem danes slišala, tudi v zvezi z vsemi eh, skrbmi in strahovi, ki so bili izraženi. Upam, da bo mogoče primerjati vsa ta besedila. Mogoče bi lahko parlament in komisija to naredila da se pregledajo točke, ki lahko še vedno predstavljajo probleme ali pa vprašanja. Tako da bomo vsi skupaj delali za to, da v prihodnih letih pride do čim večje konvergence. Hvala. Hvala. Najlepša hvala vsem, da ste sodelovali pri tej razpravi. Um, to je bila naša prva seja oziroma naš prvi panel. Gospa Jelina, ki je že morala oditi, zahvaljujem se vsem govornicam. Zdaj pa vabim govorce za drugi panel, gospod eh, Žudikael Fan, gospod Ljuk Hendriks in gospa Pascal Želi. Ta druga seja uh, bo govorila o izvajanju splošne uredbe za varstvo podatkov in sicer se bomo osredotočili na njen učinek na zasebni sektor, vključno z MSP-ji. To je že bilo tudi del naše prve razprave, ampak zdaj bomo lahko o tem izvedeli še več. Prosim, če počakate, da se nam govorci pridružijo, potem pa bomo začeli. Okay, uh, dear ladies and gentlemen. Dobro, gospe in gospodje, začeli bomo. Drugi panel je na vrsti eh, v okviru današnjega medparlamentarnega eh, srečanja in sicer eh, gre za izvajanje svežna za varstvo podatkov. V okviru tega panela pozdravljam z nami gospoda Židika Ilafana, ki je pridruženi generalni svetnik pri Ubisoftu, potem gospoda Luka Hendriksa, ki je direktor za politiko podjetja in pa zunanje zadeve in predstavlja uh, majhna in srednja podjetja, združenje UEAPME e. in pa gospa Pascal Želije z nami, ki je uh, um, uradnica za varstvo podatkov pri Schneider Electric. Naj vas opozorim, da imate zdaj pred sabo rumene lističe, če bi se želeli oglasiti v okviru te razprave. To velja za nacionalne poslance. Evropski poslanci pa mi lahko samo nakažejo z roko in bodo dobili besedo. Gospod Fan, izvolite. Najlepša hvala, hvala vsem za to povabilo. Eh, mi pri Ubisoftu smo zelo veseli, da lahko z vami izmenjamo mnenja o varstvu podatkov. To je eh, ključnega pomena. Uredba je ključnega pomena. Kot veste, eh, ta nova uredba vsebuje tudi vrednote, ki so intrinzično povezane z Evropsko unijo in sicer demokracija in pa spoštovanje osebnih podatkov in zasebnega življenja mi pri Ubisoftu gledamo na to kot na veliko priložnost, eh, tako za posameznike, kot tudi za različne obdelovalce podatkov. Pozitivni vidik eh, GDPR-ja je, da se osvetli področje varstva podatkov. Kot vemo, je Evropa v središču pozornosti, ko gre za varstvo podatkov. Pri Ubisoftu se vse bolj zavedamo tega. In eh, v Evropi imamo zaenkrat več pristopov, ko gre za eh, varstvo podatkov in potrebovali eh, bi bolj homogen pristop. In veseli smo, da Evropa zdaj vpliva na tem področju in da bo zagotovila boljšo zaščito podatkov. Naj predstavim Ubisoft. Ubisoft je družba, ki obstaja že 30 let, eh, približno 13 tisoč zaposlenih, imamo 40 studijev na vseh petih celinah. Ehm, eh, mi proizvajamo videoigre, eh, zaenkrat naše igre igra 500 milijonov igralcev po celem svetu, predvidevamo pa, da jih bo v naslednjih desetih letih 5 milijard. Naš cilj je, da zagotovimo najboljšo možno izkušnjo in imamo zato tudi geslo. Eh, love je enako joy in eh, trust, torej ljubezen je veselje in zaupanje skupaj. Obdelava podatkov je vključena v eh, zasnovo naših videoiger, zato je spoštovanje osebnih podatkov eden od temeljev za dosego tega cilja zaupanja. Mi ustvarjamo. Eh, nove zgodbe, nove igre in zato potrebujemo osebne podatke. Eh, tako da smo veseli, da bomo zdaj dobili več možnosti nadzora nad osebnimi podatki. Eh, to je priložnost za večjo transparentnost, boljšo kontrolo, tako nad podatki naših uporabnikov, kot tudi naših zaposlenih. Potem gre za boljše upravljanje podatkov, s tem bo izboljšan tudi naš ugled pri Ubisoftu. Ukrepili eh, bomo pristop eh, Privacy by Design. Eh, mi smo že začeli z različnimi dejavnostmi. Naprimer, vzpostavili smo posebne ekipe, naredili kartografijo podatkovnih baz, potem oblikujemo tudi orodja za ozaveščanje, za krepitev transparentnosti, nadzora nad podatki in pa krepitev naših pogodbenih zahtev je tudi ena od prednosti, ki jo vidimo. Eh, to bo dobro tudi za majhna in srednja podjetja. Eh, mi eh, jim bomo pomagali. No, oblikovali smo že različne ekipe, eno ekipo za data and privacy in različne transverzalne ekipe zato da bi eh, bolje oblikovali sredstva nadzora. Eh, imamo tudi program, ki ga bomo začeli izvajati v naslednjih dneh. Eh, ta program se bo še razvijal v naslednjih mesecih. Gre pa za to, da se vzpostavi pristop e-privacy in da se dela na področju te uredbe, pa tudi uredbe e-privacy, ki še ni stopila v veljavo. Želimo namreč, Eh, predvideti to, kaj bo prinesla tudi nova uredba e-privacy, torej uredba o e-zasebnosti. Želimo si na to pripraviti, predvideti eh, določeno eh, možnost razvoja in se izogniti možnim škandalom. Mi smo tudi pripravili kartografijo podatkovnih baz. Veliko podatkov imamo, ampak podatke imate tudi vi. Eh, na svojih računalnikih. Gre za zelo kompleksno upravilo. Danes eh, je zelo pomembno tudi to, da imamo številne partnerje eh, povsod. Povsod krepimo zasebnost in zdaj, ko imamo bolje kartografirane te podatke, imamo tudi boljši nadzor nad njimi in to nam omogoča konkurenčno prednost. Vendar pa to zahteva tudi veliko dela. Eh, priprava te kartografije bila zelo zahtevna. Nam pa to omogoča tudi, da se pogovarjamo z vsemi eh, našimi sodelavci, da eh, razpravljamo o zasebnosti. Gre za podatke, ki vas zadevajo posredno ali neposredno, tudi za zelo osebne podatke. In treba je ljudem razložiti, da naprimer pri podatku eh, nekega uporabnika, igravca neke igre, da je to povezano z identifikatorjem. Vse to je treba upoštevati. Moramo pa seveda tudi ozavestiti vse naše sodelavce, ehm, okrepiti privacy by design. Eh, to pomeni tudi, eh, da je treba ozavestiti več kot 13 tisoč sodelavcev po svetu, ki sodelujejo z nami. Z nami um, zato smo ustvarili tudi uh, um, interaktivne module. Uh, naše igre so zelo interaktivne. In eh, tudi v okviru teh naših video predstavitev skušamo ljudi ozavestiti. Vem, da uh, majhna podjetja in srednja podjetja skrbi izvajanje te direktive. Ta podjetja nimajo vedno na voljo vseh ustreznih sredstev. E, in treba bo razmisliti o tem, uh, kako pri tem obravnavati posamezne akterje. Mi smo tudi okrepili varnost naših podatkovnih baz. Vedno obstajajo določeni agenti, ki želijo vdreti v naše podatkovne baze. Mi pa imamo posebne strokovnjake za to in pa specializirano skupino, ki se eh, v takih primerjih lahko odzove. Torej, če pride do kakšnega vdora ali pomankljive varnosti. Eh, imamo ekipe, ki so eh, posebej usposobljene za to delo, predane temu delu in so na voljo tudi 24 ur na dan potem tudi od naših partnerjev eh, zahtevamo določene stvari v okviru pogodb, eh, sodelujemo s Knilom in pa tudi drugimi eh, družbami. Imamo posebne sporazume o zasebnosti podatkov, imamo tudi ameriške akterje, ki nam skušajo usiliti svoje lastne um, sporazume o varstvu podatkov, mi skušamo usiliti naše in uh, Eh, vsi gledajo na GDPR kot na neko univerzalno uredbo, ki bo eh, vplivala na eh, vse akterje v svetu na tem področju. Pomembno je tudi prevzemanje odgovornosti. Mm, srečali smo se tudi z določenimi ovirami, naprimer na področju ekstrateritorijalnosti. Naprimer, ali je treba eh, za vse eh, igralce upoštevati GDPR, tudi naprimer, za kitajske igralce, ehm, ali samo, kadar ti igralci pridejo v Evropo. Torej, eh, mi smo se odločili, da bomo za vse akterje, za vse igralce povsod po svetu uporabljali ista pravila. In na ta način mislim, da bomo si zagotovili tudi večje zaupanje naših igralcev in pa vseh ki eh, želi uporabljati naše storitve. Za vse uporabljamo torej ista pravila. Eh, vse več je tudi um, zahtev po dostopu, ampak tukaj imamo samo tehnični identifikator, eh, ne pa osebnega imena osebe. In kako se prepričati v identiteti osebe za odgovorno zahtevo po dostopu, kjer je edini identifikacijski podatek digitalne narave? To vprašanje se nam je zastavilo. Eh, v dobrih odnosih smo tudi eh, z drugimi eh, družbami, z njimi sodelujemo, naprimer to so družbe ISFE, SLL, e ESA in tako naprej. Torej sodelujemo z industrijo videoiger. Imamo pa tudi homogeniziran pristop pri izvajanju uredbe. Ni treba, da Eh, oziroma morali bi zagotoviti, da bo Evropski odbor za varstvo podatkov imel na voljo dovolj sredstev, da bo zagotavljal to homogenizacijo. In eh, kar se tiče delegiranih aktov, bi bilo tudi dobro, da bi bili ti čim bolj homogenizirani, torej da bi se izognili eh, prevelikim razlikam pri izvajanju uredbe. Mi res gledamo na GDPR kot na priložnost, priložnost za rast in uh, mislim, da bi k tej priložnosti morali prispevati vsi. Svet je vse bolj digitaliziran in uh, zato uh, se nam ta uredba zdi zelo dober napredek. Hvala. Hvala, gospod Fan. Naslednji govornik pa je gospod Luk Hendrik. Sudi vi imate deset minut na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pripravil sem predstavitev. Najprej bi se zahvalil odboru za temeljne svoboščine, da nas je povabil. Tudi uh, jaz uh, podpiram naslov uh, učinek eh, zasebnega, na, zaseg, na zasebni sektor, ključno za MSP. Nikar ne pozimo, da je več kot 99 eh, odstotkov podjetij, malih podjetij. In hvala lepa, da ste nam želeli prisluhniti. Tisti, ki ne poznate bruselskega mehurčka, um, naj povem, da, da je UEAPME e evropska organizacija, ki, evropske, ki pre, zastopa evropske delodajalce. Imamo 67 članskih organizacij, nekatere so nacionalne, pa imamo pa tudi evropske sektorske uh, zveze, tako da skupaj predstavljamo 9 milijonov podjetij v evropskih državah članec in 12 milijon podjetij, če štejemo še mikro um, in mala podjetja. Naj se vrnem v leto 2012. To je napisano in to lahko preberete na naši spletni strani. Uh, Napisali smo, kakšna so naša pričakovanja v zvezi z novo uredbo. Torej, lahko pa sedaj preučite, ali uh, smo to, kar smo zahtevali, tudi dosegli oziroma ali je bilo to omogočeno. Seveda smo rekli, da moramo upoštevati nov tehnični razvoj, da je treba dosegati višjo raven um, varstva potrošnikov, mislim, da je to doseženo in da je treba poskrbeti za uravnotežen pristop. Uh, ki naj bi pomenil, da ne bi bilo preveč birokratskega bremena za MSP-je. Omenjali se, da je zelo pomembno, da morajo biti pravice in dožnosti zelo jasno zapisane. Mislim, da tu obstaja velik problem. Prav tako pa smo eh, pledirali za to, da naj bi se izogibalo dodatnim administrativnim bremenom za MSP-je ter da bi morale biti določbe razumljive in uporabniku prijazne. In to, kar so omenjali prejšnji panelisti, namreč kampanje obveščanja glede varstva osebnih podatkov eh, in da bi to obveščanje naj podpirala Evropska unija skupaj z seveda različnimi organizacijami na evropski, nacionalni in regionalni ravni. Torej, za vse to smo prosili že leta 2012. Sedaj, če povem, kakšna je situacija MSP-ja v primerjavi z, oziroma na področju GDPR. MSP je vsekakor zelo pri srcu uh, zasebnost. Naša zasebnost pa tudi zasebnost naših strank in uporabnikov prav tako pa nam je mar za vladavino prava. Vemo, da morajo tudi mala in srednja podjetja spoštovati zakonodajo. In takrat smo pozdravili predlog komisije za novo uredbo, kajti menili smo, da je zelo ravnotežen in namen je bil, da bi se zagotovila enaka pravila po vsej Evropi za vse. Vendar pa Mislim, da lahko vsi rečemo, da končno besedilo ni dejansko uh, spoštovalo pristopa najprej misli malo, temveč se je to zakonodajo v Bruslu imenovalo kot zakon Google, torej zakonodaja, ki je v večji meri upoštevala velika podjetja in manj mala. In to navkljub temu, da smo vse čas prosili, da bi se naši komentarji upoštevali. Dobro. To je stvar preteklosti. Kaj smo storili? Naše nacionalne in regionalne organizacije so veliko časa uložile v to, da bi uh, izvajale informacijske kompanje in da bi razvile tudi orodja za mala in srednja podjetja. To smo počeli tako na nacionalni ravni, kot tudi na panožni ravni, kajti tudi panoge same potrebujejo včasih specifičen pristop in to je vse v skladu z uvodno izjavo 132 uredbe, ki pravi, da naj bi se zagotavljale informacije in ura. Uh, orodja in da bi za to naj poskrbeli organi za varstvo podatkov, pri čemer smo to odgovornost prevzeli mi in naše organizacije. Uh, Vsekakor smo imeli veliko sodelovanja z organi za varstvo podatkov. Nažalost, sodelovanje ni bilo idealno povsod, ampak mislim, da imamo sedaj v vseh državah sedaj dobro razumevanje med poslovnimi organizacijami in uh, organi za varstvo podatkov in mislim, da se bo v prihodnih tednih in mesecih to sodelovanje nadaljevalo. Vse to sodelovanje pa je pomenilo tudi veliko stroškov in veliko negotovosti, k temu se bom še vrnil, privedlo tudi do veliko razdrobitve. In tudi do več težav z izvajanjem uredbe. In kot bomo videli, imamo tukaj eh, pri določenih položajih pomankanje osebja. In seveda gre omeniti še to, da se a, zakonodaje ne razume povsod v celoti. Pokazal bom nekaj podatkov. Torej, kaj mora razumeti MSP? Najprej Naj povem, da ima ta uredba 88 strani v uradnem listu, skoraj da 100 strani. Potem je delovna skupina po členu 29 objavila 9 smernic, 5 od teh po 1. januarju 2018, torej le nekaj, pred nekaj meseci. Zadnja ta smernica je bila objavljena 16. aprila letos o zelo pomembni temi o soglasju. Vse skupaj imajo te smernice 237 strani, torej letos so jih objavili kar 158 eh, strani, torej 60 odstotkov in štiri najnovejše smernice so na voljo zgolj v angliščini. Mislim, da je tudi tukaj problem, kajti jaz sem mislil, da evropske ustanove načeloma morajo komunicirati v jeziku državljanov. Tako da tudi tu imamo problem. Potem je problem, je parlament upošteval mala in srednje velika podjetja, uh, v 30. členu, ki govori um, zapise dejavnosti obdelave. Kajti tam piše, da ta obveznost ne bo veljala za podjetja, ki imajo manj zaposlenih kot 250. Predvsem pa pride do nekaj izjem, seveda, če naprimer obdelava ni občasna. Uh, In pisali smo vprašanje odboru po členu 29, kako naj to tolmačimo, kaj ti parlament in svet so sprejeli besedilo, ki pravi, da so MSP pri tem izuzeti, ampak delovna skupina po 29. členu nam še ni odgovorila, ampak menda naj bi bilo, bil njihov odgovor vsebovan v mnenju z 16. Um, aprila, ki pravi, da pravzaprav tukaj razumevanje strekno, kajti vsako podjetje v resničnem svetu podatke obdelava na reden način, torej ne uh, občasen. Torej je ta člen prazen in neveljaven. Ali je bila upoštevana posebna situacija, poseben položaj MSP-jev, nekaj o tem sem že govoril, 13 uvodna izjava GDPR pravi, da je treba upoštevati eh, poseben položaj MSP-jev. Eh, torej, to bi naj eh, bilo odraženo v 35. členu, vendar, kot sem pravkar pojasnil, to pravzaprav sploh ni izjema. Vendar pa piše tudi v tej odvodni izjavi, da se nadzorne organe spodbuja naj upoštevajo posebne potrebe mikromalih in srednje velikih podjetij pri uporabi uh, te uredbe in ali se to dejansko dogaja, se bo izkazalo po 25. maju. Tukaj ne želim sedaj kazati s prstom na to, na to kdo je storil, opravil svoje delo in kdo ne. Tukaj vidite Belgijski odbor za zasebnost, sem Belgija, zato ne želim tukaj kazati s prstom na druge države, pa hkrati tudi niti ne želim tukaj iskati krivca. Mislim, da je ta organ pač posem iskren, lahko prevedem. Vprašanje je, zakaj ne moremo še vedno odgovoriti na, vse, na vsa vprašanja? Mislim, da je to zelo iskreno vprašanje. Zakaj torej še ne moremo odgovoriti na vsa vaša vprašanja? In potem na naslednji strani je podano nekaj več razlage, zakaj je tako. In tukaj sem posnel zaslon 23. aprila, torej pred nekaj dnevi, zakaj torej belgijski organ za varstvo podatkov ne more odgovoriti na vsa naša vprašanja. Zato, ker je to delo v postopku in posledice še niso znane. Torej, to pravijo organi, ne mi. Torej, Zaradi tega menim, da je edina rešitev naslednja. In včeraj smo pravzaprav poslali eh, pismo v imenu UEAPME Hotrek, to je združenje na področju hotelov in gostiteljske dejavnosti. Torej, poslali smo pismo komisarki Veri Jurovi in prosili za moratori enega leta, da bi se državam članicam in organom za varstvo podatkov omogočilo, da vložijo več podpore in zagotovijo več nasvetov MSP-jem in da se zaveže, da bodo v prvem letu izvajanja v primeru kršitev eh, kršitelje opozarjale, ne pa jih sankcionirale. In mislim, da je to tudi ustrezen način, da se na ta način preprečuje probleme nasploh. Številne organizacije v naših državah so storile enako, torej naslovile so prošnjo na svoje vlade, da bi zaprosile za to vrstno obdobje moratorija. Mislim, da se mi čas izteka, ampak če dovolite samo še ena stvar. Upam, da bo ta parlament in tudi nacionalni parlamenti, eh, da nas boste podprli v našem eh, zaprosilu, da se uvede enoletno eh, obdobje moratorija. Hvala. Hvala lepa. Naslednja govornica pa je gospa Paskal Želi. Izvolite. Hvala lepa, gospe in gospodje. Želim se zahvaliti odboru eh, Libe za to priložnost, da pojasnim, kakšen je program za varstvo podatkov pri uh, Schneider Electric. Prosili so me tudi, da povem, kaj deluje, kaj pa ne. Upam, da ne bom preveč provokativna. Začela bom s pozitivno pripombo v uvodu. Povedala bom, kaj deluje. Pravzaprav vam moram čestitati, kaj ti po zaslugi vašega trdega dela sedaj varstvo podatkov dobiva veliko pozornosti in je dejansko v ospredju vseh dejavnosti na področju doseganja skladnosti v podjetjih. In kot ste opazili že vsi, je to zelo velik dosežek. Naj povem nekaj besed o mojem podjetju Schneider Electric. Smo globalni vodja pri upravljanju energije in avtomatizaciji. Smo torej podjetje, ki deluje z drugimi podjetji. Sedež imamo v Evropi, rojeni smo bili v Franciji, delujemo pa v 28 državah članicah EU. Smo pa globalno podjetje, imamo 40 tisoč eh, zaposlenih eh, v Evropi in še veliko več po vsem svetu. Torej je za nas varstvo podatkov izjemno pomembno in tega področja se lotevamo z veliko navdušenja. In povedala vam bom čim več podrobnosti v prihodnih osmih minutah in pol. Tako da boste razumeli, kako velika podjetja gradijo uspoštevanje na področju varstva podatkov. Ta program izhaja pravzaprav iz naših članov. Ti so naslovili prošnjo pravni oddelek in digital, oddelek za digitalizacijo, da oblikujemo program za varstvo, prav, varstvo podatkov. Torej, dve voditeljici sva morali pravzaprav pripraviti program in sestavili sva konkretno ekipo. Kako smo organizirani? No. Uh, pravzaprav imamo neko osrednjo ekipo na sedežu podjetja, ki mora zasnovati program in dati tudi signal o preostalemu podjetju, tako da pripravimo politike, predloge in na ta način pomagamo v 28 državah in posod po svetu izvajati ta program. V vseh teh državah članicah, 28 imamo še Evropsko gospodarsko območje, torej teh držav neko, nekaj več, posod smo uh, prosili, da se imenuje zagovornik za varstvo programa, voditelj um, na področju varstva podatkov in da ga podpira tudi marketinški oddelek in še drug oddelek pri izvajanju ukrepov, ki smo jih zasnovali. Če vam dam samo številko, kajti vem, da je tukaj situacija drugačna pri MSP-jih, ampak tukaj je številka sorazmerna z našo velikostjo. Imamo približno 300 ljudi, ki neposredno sedaj uh, delajo z programom za zagotavljanje skladnosti. Torej, oni imajo določene naloge na področju izvajanja navodil, ki smo jih zasnovali. Naš program za zagotavljanje skladnosti na področju GDPR je zasnovan na podlagi delovnega toka in vse to izhaja iz besedila GDPR. Nažalost ne bom mogla pojasniti vseh delovnih tokov, ampak samo toliko, da vam dam manjši upogled. Prvi delovni tok je izgradnja organizacije, ki bo zagotavljala skladnost z varnostjo podatkov. Seveda je treba najprej imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Mi imamo um, voluntarno, torej um, prostovoljno, vendar pa mora biti ta pooblaščena oseba na voljo v vseh 28 državah članicah to od nas zahteva delovna skupina po 29. členu. Torej sem v vsaki državi našla korespondenta, ki bo zagotavljal skladnost z pravili v svoji državi. Prav tako pa mora biti na voljo osebam, na katere se podatke nanašajo in tudi vsem, ki delujejo na področju varstva podatkov. Vsak teden se pogovarjam klič, z njimi in jih kličem, da bodo lahko svojo nalogo konkretno in korektno izpeljali. Na vrhu organizacije imamo potem še odbor za zasebnost in um, ta sestoji iz predstavnikov naše organizacije, torej iz članov uprave, ki potem lahko dajajo določena navodila, kar zadeva politike in izjave za stranke. Drug delovni sklop so komunikacije. Tukaj smo sprožili ogromno komunikacij z vsemi našimi zaposlenimi, tako da vsi poznajo te štiri črke GDPR, To podpiramo s spletnimi seminarji, s eh, internetom, imamo tudi forum, kjer lahko eh, osebe zastavljajo vprašanja o GDPR in potem jim odgovarjamo. In če gre za ponavljajoča se vprašanja, potem iz tega seveda pripravimo pogosto zastavljeno vprašanja FAQ, kar pravzaprav nenehno dopolnjujemo. Prav tako smo pripravili neke vrste vodič za tiste, ki uh, imajo opravka z GDPR. Tam smo zapisali, kako je treba zapisati uh, obvestilo, kako vnašati stvari v registr, kako um, sklepati pogodbe z strankami in uporabniki in tako naprej. Potem naslednje pomembno področje je seveda izpolnjevanje tega registra, ki se od nas zahteva. Zato smo pripravili okvire in za imamo registr za upravljavca in re registr obdelovalca. Za podlago smo vzeli podlago francoskega organa za varstvo podatkov. To podlago smo nadgradili z tem, kar je bilo relevantno za nas in potem smo zahtevali, da vsaki državi to dopolnijo in iz naših držav dobivamo redna poročila in spremljamo njihov napredek. Seveda pa jih usposabljamo tudi pri tem, kako naj bi ta registr izpolnjevali uh, s smernicami. Prav tako pa uh, se nenehno uh, pozanimamo, ali, ali je potrebna ocena um, učinka v zvezi z varstvom podatkov gradimo in pripravljamo kontrolne sezname, predloge, oblikujemo politike. Imeli smo že eh, politiko na področju varstva podatkov skupine, ki jo posodabljamo zato, da bo eh, skladna tudi z GDPR, ampak gre pa za globalno politiko. Potem še nekaj eh, zelo pomembnega, kar počnemo, je to, da avtomatiziramo orodja. Kaj ti? če bi naprej delali z eh, tabelami v Excelu, to delo ne bi bilo zelo učinkovito, glede na našo velikost. Številne družbe torej skušajo najti dobavitelje, ki bi nam lahko zagotovila podporo pri vodenju um, registrov. Um, um, potem orodja za, za oddajo soglasi in tako naprej. Trenutno tr, pr, popolnega orodja še ni natrgovanega, skušamo najti in jih eh, ga razviti. Zadnje minute pa bi porabila za to, da povem, kaj dejansko ne deluje. Osredotočila se bom zgolj na eno. Če sem povsem iskrena, GDPR ne izpolnjuje ene glavnih obljub. Obljubili ste nam en okvir za varstvo podatkov v Evropi, zato da bi evropska podjetja lažje trgovala na notranjem trgu. In uh, povlaščene osebe za varstvo podatkov nimajo občutka, da bi se to dogajalo. Pravzaprav vidimo, da je, da je prišlo do neke vrste. Uh, krpanke oziroma sestavljanke, kjer imate pravila GDPR, potem imate tudi nacionalna pravila z, določenim, z določeno diskrecijo držav članic, torej države članice, kot ste omenili, lahko prilagodijo starost otrok. Potem so številne druge izjeme, zaradi katerih je naše življenje teže. Naprimer, če je zemljsko območje uporabe pravil drugačno, potem situacija za nas postane zelo kompleksna. Pri vprašanjah in odgovorih bom lahko povedala več o tem. Poleg tega, kadar obstajajo nacionalne razlike, ki presegajo to, kar je zapisano v GDPR, postane situacija še veliko bolj kompleksna. Potem imate še razlage delovne skupine po 29. členu in številni nacionalni organi so pravzaprav pripravili ogromno razlag nacionalnih predpisov, ki jih želijo ohraniti. Potem imate še smernice teh nacionalnih organov za varstvo podatkov o GDPR, ki so med časih med sabo različni. Uh, Torej, sedaj si samo predstavljate, da če imate različne bele in črne sezname v različnih državah članicah, kaj naj potem storim jaz? Torej, stvar je res zapletena. Ko jaz oblikujem politiko, potrebujem jasna in dosledna pravila, ki bodo temeljal, temeljila na evropskem soglasju. Ni mogoče, da imam 28 različnih politik. Potrebujem eno politiko, ki jo bom izvajala uh, Eh, v svojem informacijskem sistemu, kajti samo en informacijski sistem imam, ki mi pomaga pri pregledu in analizi. Tako da upam, da nam boste pomagali povlaščenim osebam za varstvo podatkov, tako da bomo lahko dejansko na tem področju učinkovito in uspešno delovali. Hvala lepa za vašo pozornost. Um, Hvala lepa za zelo dragocene prispevke in to je zdaj naše izhodišče za razpravo. Razprava bo organizirana enako kot prej. Alternativno bomo dajali besedo dvema eh, nacionalnima poslancoma in enemu evropskemu, dokler ne bo seznam govornikov izčrpan. Če želite v vlogi nacionalnega poslanca spregovoriti, prosim, predložite ta rumeni obrazec z imenom. Gospod Kozbol iz Grče bo prvi. Oh, meses. Sorry. Pravzaprav gospa. E, e, Hvala lepa, predsedujoči. Prej smo se pogovarjali o pripravah in pa o tem, da je začetek uporabe tik pred vrati. Rekli pa smo tudi, da še nismo čisto pripravljeni. Naj povem, kakšno je stanje pri nas doma. Uporabila bom študijo grških uh, gospodarskih branž. Eno od štirih podjetij v Grčiji se ne zaveda nove uredbe. To so podatki iz februarja. Uh, gre za 35 odstotkov uh, podjetij, ki imajo manj kot 100 zaposlenih. Mnogi se ne zavedajo, kaj pravzaprav pomenijo osebni podatki. Eno od štirih podjetij eh, je priznalo, da še niso izpolnili uh, zahtev iz uredbe kar nekaj pa eh, je le delno izpolnilo zahteve. 8 od 10 podjetij je dejalo, da je stopnja izpolnjenosti pričakovan nizka. No, ker dolga pot je še pred nami, če naj bi vsa grška podjetja izpolnila zahteve uredbe. Ne smemo pozabiti, da zlasti, ko gre za majhna in srednje velika podjetja v Grčiji, imajo ta za seboj zelo težko gospodarsko krizo, še vedno se soočajo s težkimi pogoji na trgu. Podjetje bo torej treba prepričati o tem, da bo kultura, ki izhaja iz GDPR, nekaj, kar bo uh, spodbojalo tudi konkurenčno prednost, da bo to neke vrste priložnost za boljše naložbe v uh, podjetje tako na osebni ravno, ravni kot na ravni tehnologije. Potem so tukaj še eh, pravice potrošnikov. Treba je seveda tudi upoštevati razlike med majhnimi in velikimi podjetji. Za eh, mala in srednja velika podjetja ne veljajo prav vse obveznosti no pri nas doma imamo ogromno tih majhnih podjetij in mislim, da je treba eh, izpostaviti, eh, kar je povedal že gospod Hendriks. Rekl je, da dejansko ni tega eh, razlikovanja. Člen 29 in člen 35 pomenita določeno razlikovanje, ampak uh, Mislim, da ni nobene potrebe po paniki med malimi in srednje velikimi podjetji. Ne zaključim. Mislim, da potrebujemo ustrezno kampanjo zaveščanja. Pristojni organi v vseh državah morajo izvesti tako kampanjo. Treba je sodelovati tudi z gospodarskimi zbornicami. Tudi te imajo svojo vlogo, da pomagajo podjetjem, da izpolnijo svoje obveznosti. Hvala, gospod Lalo Lombardi, Španija je naslednji. Ja, Hvala, gospod predsedujoči. Naj izrazim svoje presenečenje nad določenimi prispevki, ki omenjajo izpolnjevanje te uredbe strani majhnih in srednjih podjetij. Izgleda, kot da se bo na novo začel izvajati nek okvir za varstvo podatkov, ampak normativa v Evropski uniji obstaja že 23 let. Imamo direktivo, ki velja tudi za MSP-je določena majhna in srednja podjetja so to že izvajala oziroma še izvajajo in ni pravzaprav nobene nove pravice, eh, ki jim eh, jo ta nova uredba zagotavlja, ki, zagotavlja, ki jo zagotavlja državljanom v odnosu do MSP-jev. Tako da ne izhajamo tukaj iz nič. In zato mislim, da ni treba ustvarjati panike in pretiravanja v zvezi z novostmi, ki jih prinaša nova zakonodaja. Eh, govori se veliko o eh, birokratskem bremenu. Španska agencija ima v svoji informativni eh, platformi vključene informacije tudi za MSP-je. MSP-ji si lahko to pogledajo, vse skupaj, v celoti to besedilo in um, uh, torej te, uh, ta priporočila trajajo 45 minut. Um, velika novost je samo ena, torej posplošili bomo uh, sankcije, pedagogiko sankcij. Ne glede na to, kakšno je orodje, ki se uporabi, je pedagogika tukaj pomembna. In to se bo zdaj posplošilo, um, ne pa na tak um, način, ki vzbuja paniko. Omenjajo se samo možne sankcije, tudi za MSP-je, ampak za MSP-je bodo uh, te sankcije zelo minimizirane. Imamo pa tudi druge instrumente, ki se predvidevajo um, v primeru določenih kršitev. Zato se mi zdi ta panika pretirana. Nekateri uh, pravijo, da bi morali MSP-je izvzeti za eno leto, pa se meni to ne zdi uh, potrebno in tudi mogoče nikaj, ti če se sprejme evropska zakonodaja. Um, države ne morejo izuzeti določenega sektorja. Pa še drugo vprašanje, zelo na kratko. V prvem prispevku eh, smo slišali, da si lahko čestitamo za to, da je stopila v veljavo oziroma bo stopila v veljavo eh, ta evropska uredba, s tem se bodo univerzalizirali, postali bodo univerzalni evropski standardi. Ehm, in to bo imelo globalne učinke. Standardi varstva podatkov eh, bodo splošno razširjeni. In eh, vse, kar moramo narediti, je, da Evropski odbor za varstvo podatkov in pa nacionalni organi ehm, zagotovijo to, da eh, se bodo ti standardi res razširili tudi na neevropska podjetja. Ehm, To področje bo treba še zasledovati v prihodnje. Hvala. Um, I... Hvala lepa. Besedo zdaj dajem gospe Koraca Bild iz ELS. Hkrati pa pozdravljam tudi skupino gostov. Povabil jih je kolega Švedske. Hvala lepa, da ste se nam pridružili pri tej razpravi. Gospa Koraca Bild, hvala lepa. Uh, Jan Filip, hvala lepa za upravljeno delo s tole zgodovinsko uh, zakonodajo, ki vsekakor postavlja najviše globalne standarde na področju zaščite zasebnosti in pa varstva podatkov. Zelo pomembno je, da imamo spostavljene strezne pogoje za digitalni enotni trg. In tudi evropsko gospodarstvo mora biti konkurenčno na svetovni ravni. Sama uh, Eh, se že nekaj časa eh, v okviru odbora Libe in pa v okviru odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, da dosežemo nek uravnotežen izid. Želimo pravno gotovost, želimo pravna jasna pravila, en sam skupek pravil pravzaprav. In eh, to je tudi razlog, zakaj smo spremenili prejšnjo direktivo. Ampak dejstvo je, da po dveh letih. Nimamo samo uh, majhna podjetja, ki imajo težave, temveč recimo tudi Rdeči križ ali pa združenja staršev v šolah. Ljudje ne vedo, kaj naj uh, storijo s poslovnimi karticami in podobno. Gre za ljudi, gre za podjetja, organizacije, nevladne organizacije, ki želijo narediti pravo stvar, pravilno, ampak še vedno se borijo. Vsekakor je tale GDPR zdaj uh, rudnik zlata za svetovalce. Ampak tako ne bi smelo biti. Švedsko podjetje mi je reklo, da so porabili 5 milijonov evrov. Potem eh, pa lahko rečemo, da taka podjetja kot so Google in pa Facebook nimajo težav. Ne, tista majhna podjetja, majhna evropska podjetja pa so precej prizadeta. Mislim, da je to narobe. Zagotoviti moramo jasnost, ne pa kompleksnost. Uh, našim državljanom eh, moramo olajšati življenje, ne pa ga zaplesti. Ni bilo dovolj smernic in informacij. Na no, sami poznate to uredbo. Uredba, o kateri ste se pogajali s svetom, temeli na izjemah. Sama imam pomisleke tudi na področju inovacij. Recimo, če imamo podjetje, kot je Spotify se to podjetje ne bi moglo razvijati tako, kot se je, če bi imeli GDPR uh, že prej. No, na začetku uh, bo uh, um, odbor po členu 29 manj uh, strok pri uh, svoji razlagi. No, mi pa moramo zagotoviti ustrezen notranji trg in možnost za konkurenčnost. Potrebujemo prijazen, pozitiven, pozitiven odnos do podjetij, ki želijo narediti pravo stvar, pa ne vedo kako. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Besedo dajem gospodu Agijarju eh, iz skupine socialistov, ker mora prejuditi. Hvala lepa, predsedujoči. Dovolite mi par pripomp o sami naravi tega srečanja. Imamo medparlamentarno konferenco. In vse to temelji tudi na Lizbonski pogodbi. Sestanemo se zato, da si izmenjamo svoje misli, pa da tudi se hkrati skupaj zavežemo evropski zakonodaji in njenemu sprejemanju. Potrebujemo sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom tako, da imamo na koncu evropsko zakonodajo, ki se dejansko izvaja. Mi svoje delo eh, smo opravili s tem, da smo sprejeli eh, tale svežen na področju varstva podatkov. Ustrajam, da gre za svežen. Imamo uredbo in imamo direktivo ki uh, je usmerjena v agencije na področju preiskovanja in odkrivanja in preprečevanja kaznjivih dejanj. Torej gre za drugi del svežnja, ki je še vedno v obliki direktive. Prvi del svežnja pa ni več direktiva, gre za uredbo. In tukaj je razlika. Uredba se neposredno izvaja, je neposredno posredno, Eh, veljavna. Tako da se države članice ne morejo več zatekati zgolj le k nacionalnim sistemom pri zagotavljanju uh, spoštovanja pravic. No, ampak ker gre za uredbo, morajo del dela opraviti tudi nacionalne države. Nacionalne države morajo izvesti določene spremembe, določene reforme, zlasti v primerjavi s tistimi eh, iz leta 95. No, gre za uredbo, ki prinaša spremembe, kajti ne naslavlja samo organov, temveč tudi zasebni sektor, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji. In to je skoraj da ironično, kajti med sprejemanjem te zakonodaje smo vedeli, da se bodo velikani interneta usmerili proti nam. Vedeli smo, kako je, če se moramo upreti opoziciji Google, Amazonu in eh, vsem drugim velikanom, ki jih je tako skrbela zakonodaja, o kateri smo se pogovarjali v tem parlamentu. Seveda pa ta zakonodaja vpliva tudi na majhna in srednje velika podjetja. Zavedati se moramo težav in pomankljivosti, ki se nanašajo na, na upravljavce in pa obdelovalce podatkov v majhnih in srednje velikih podjetjih. Ampak to ne pomeni, da, ne, da, da, da lahko kar pozabimo na 25. maj. Kaj lahko torej naredimo s tem v zvezi? Od komisije eh, smo pričakovali določeno razumevanje vseh teh težav in pomakljivosti, ko gre za eh, določene kazni. Tukaj pa moramo omeniti še izobraževanje, izgradnjo zmogljivosti MSP-jev, ozaveščanje kampanje v uh, naložbe, uh, v politiko varstva podatkov. Tukaj gre za, tukaj gre za člen 8 listine o temeljnih pravicah uh, evropskih državljanov, torej o teh pravicah se ne moremo pogajati. Potrebujemo določen vložek, nacionalnih držav, izvršilne veje, različnih zbornic, nacionalnih parlamentov. Gre za to, da bomo le tako eh, lahko izvajali to zakonodajo v streznem roku, ki je bil določen na 25. maja. Torej, tudi mi moramo storiti vse po naših močeh, da se Eh, temeljne pravice z novo zakonodajo strežno spoščujejo. Potrebujemo popolno sodelovanje in pa tudi zavezanost, zavezanost nacionalnih držav. Hvala lepa. Gospa Butigek iz Malte je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, najprej naj povem, da dobivam povratne informacije od majhnih podjetij v naši državi v zvezi s tem, o čem razpravljamo danes. Eno eh, zanimivo eh, sporočilo sem dobila. Gospoda skrbi, da se z GDPR manipulira in s tem samo uh, straši. Za MSP je to zelo pomembna stvar. Prisluhniti jim je treba. Treba se učiti iz napak, ki jih naredimo na ravni Evropske unije in pa na nacionalni ravni. In ena glavnih napak je, da ne prisluhnemo eh, neposrednim pomislikom naših državljanov. Na to bi upozorila tudi gospoda Hendriksa, o tem ste že govorili. Govorili ste o orodjih, ki jih potrebujemo. MSP mora razumeti, da to ni neke vrste armagedom, armagedom za njihova podjetja. To je zelo pomembno. Uh, izmeniti pa si je treba tudi ključne informacije. Državljani morajo vedeti, kakšne so njihove pravice in mislim, da uh, veliko prehitri uh, in pritisnemo na tisti gumb, ki pravi strinjam se. Nismo dovolj podrobni, ne preberemo drobnega tiska, enostavno na hitro gremo skozi besedilo in pritisnemo strinjam se potem pa ljudje na koncu sploh ne vedo, s čim se pravzaprav strinjajo in potem lahko pride do manipulacije. MSP-ji pa so eh, majhna podjetja, osebno se med seboj uh, poznamo in tudi storitve so na osebni ravni in nobenega namena ni, da bi prišlo do manipulacije. Mislim, da bi si morali vsi pogledati naslednje. Majhna In srednje velika podjetja bi bilo treba obrnavati drugače kot velika in mogoče bi nam to lahko pomagalo, da gremo po pravi poti. No, španski kolega je prej sicer povedal, da eh, so zakoni že bili na voljo. No, ja, pa tudi ne, kajti prišlo je do sprememb. Kajti, eh, če eh, ne bi prišlo do sprememb, potem nam ne bi bilo treba spreminjati naše zakonodaje. Nekaj kateri uh, so manj dobrohotni, drugi manj, eh, bolj. No, naj vam povem, kakšne so izkušnje v naši državi. Pri nas imamo majhna podjetja in MSP-ji imajo najboljše namene, da se prilagodijo tej uredbi, tako da jim ne smemo življenja še bolj otežiti. Ravno nasprotno, treba je poenostaviti celoten sistem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fures, Belgija je naslednji. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Eh, kot smo ravno kar eh, slišali, smo na začetku procesa. Zelo pomembno bo spremljanje in pa ocenjevanje, eh, ko bomo proučevali izvajanje te uredbe. Mm, Schneider Electric, Ubisoft in eh, druge družbe predstavljajo eh, tudi druga podjetja in če jim bomo prisluhnili, bomo tudi na najbolj učinkovit in harmoniziran način prilagodili eh, naše instrumente. Mislim, da moramo izhajati iz strokovnega znanja, ne glede na to, ali je podjetje veliko majhno ali srednje. Na ta način bomo lahko zagotovili neke kriterije pri izvajanju predvsem, ko gre za odnos med družbo in pa organi za varstvo podatkov. Mislim, da bo zelo pomembno videti, kako se ti odnosi razvijajo, kako se bodo vzpostavili na evropski ravni, eh, torej v vseh podjetjih, majhnih, srednjih in velikih. Mislim pa, da bo na celem teritoriju Evropske unije treba zagotoviti znanje in ga vključiti v nadaljne razprave. To je moje prvo vprašanje v zvezi z odnosi, ki jih bomo imeli zdaj in pa v prihodnje eh, z organi za varstvo podatkov. Eh, potem me zanimajo tudi orodja, ki so bila razvita za to, ali lahko omenite kakšne perspektive eh, teh orodij, kako se bodo ta orodja izvajala. Pomembno bo upoštevati tudi strokovno znanje, ki ga imate vi po podjetjih, pa še nekaj v zvezi z evropsko digitalno suverenostjo. Eh, vaša podjetja in druga evropska podjetja. Kako vi eh, gledate na evropsko digitalno suverensko? Kako mislite, da bo ta nova uredba vplivala na njo? Hvala. Hvala lepa. Gospa Stevens je naslednja iz skupine EKR iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolega, kolegice. Rad bi se zahvalila vsem panelistom, da so prišli. Res je, da bo GDPR imel določen učinek na naša podjetja in to bo velik učinek. Še zlasti to velja za MSP. Pred dvema tednoma smo v flanskem časopisu videli članek, v katerem so preiskovali, kako so naši predstavniki MSP-jev seznanjeni s pravili, eh, novimi pravili GDPR in zgolj vsak tretji je ta pravila poznal. To pomeni, da ljudje, številni ljudje v MSP-jih tik pred začetkom upravljanja še niso vedeli, kje sploh morajo začeti. Boljša varstva podatkov je sveda pomembno, vendar pa ne sme to prevesti do nepotrebnega upravnega bremena za naše MSP-je. Zato bi izrazila zahebnost, kajti niso le oni tisti, ki imajo določeno odgovornost za izvajanje teh pravic, temveč imamo določeno eh, obveznost tudi mi. Vse oblasti, vsi organi bi morali pomagati eh, malim podjetjem pri realizaciji teh novih pravil in rada bi slišala slišala vaše mnenje o tem. Hvala. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Sledi gospod Budlovski iz Polske. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, deset dni je še uh, od. Uh, uradnega začetka uporabe uh, uredbe GDPR. No, mislim, da nismo uspeli v Evropi izvesti enega samega okvira uh, za varstvo podatkov. Strinjam se z uh, gospodom Koreco Bild uh, iz Švedske, nismo izkoristili te bonance. Uh, oziroma, to bo bonanca za svetovalce. Uh, Ampak mala in srednje velika polet, eh, podjetja si ne morejo privoščiti uh, vseh teh svetovalcev, pa tudi kazni ne bodo mogli uh, plačati. No, uh, recimo, to je tako, kot če bi v šoli preverjali, uh, kdo je navzoč. Vsekakor potrebujemo ustrezno podporo uh, od Evropske unije, da bo jasno, kaj vse to pomeni za. Eh, mala in srednja velika podjetja, kajti kot so povedali že kolege, mogoče ta eh, pošast ni tako velika, kot se zdi. Eh, mogoče sploh ni treba takega denarnega vložka za svetovanje. Potrebujemo mogoče neko vseevropsko kampanjo, v kateri bomo razložili, kaj želimo doseči. Gre za en okvir za varstvo podatkov za ljudi in podjetja. Gre za neke vrste vseevropsko razlago, kaj vse skupaj pravzaprav pomeni. In ta razlaga mora biti zelo jasna, kajti MSP-ji nimajo časa za branje ogromnih, debelih knjig in nimajo časa za pravni jezik, potrebujejo preprost jezik. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Gospanjo iz Francije. Oui, merci, bon, pense, que... Hvala, gospod predsedujoči. Ta izmenjava mnen je zelo pomembna tudi za nas parlamentarce, čeprav govorimo o podjetjih, eh, na ta način vidimo težave pri izvajanju tega besedila. Te težave imajo eh, podjetja, besedilo pa je zelo pomembno. In eh, mogoče je malo provokativno, da o tem govorimo kot o besedilu Google, da to besedilo ni namenjeno MSP-jem. Eh, mislim, da tudi eh, velika podjetja Google, Amazon, Facebook in Apple niso navdušena nad eh, tem besedilom. Povdarja se velikost podjetja, ampak mislim, da je pomembno opredeliti tudi tveganje, ki ni vedno povezano z velikostjo podjetja naprimer določeni startupi začnejo eh, proizvajati aplikacije eh, in začnejo izkoriščati eh, big data, torej velike podatke, čeprav ne zaposlujejo veliko ljudi. Ampak tveganje pri aplikacijah je veliko večje kot pri kakšni drugi dejavnosti. Mislim, da bi morali dedramatizirati situacijo. Um, tudi ni res, da bi ogromno svetovalcev skušalo potegniti korist iz izvajanja tega besedila. Mm. Kar pa se tiče odgovornosti, ki jo imamo do podjetij, še posebej do najmanjših, pa je pomembno, da vse to dobro razumemo. Torej, mislim, da nas čaka še precej dela, kar se tiče sporočanja in kar se tiče uh, razlage tega, kaj so temeli tega besedila. Uh, naš cilj je predvsem, da ga bodo ljudje dobro razumeli. Hvala. Um, the... Hvala lepa. S tem smo zaključili naš seznam govornikov. Besedo zdaj predajam panelistom za zaključne odgovore. No, mogoče pa bi tudi Sam se naslonim na to, kar je bilo ravno kar omenjeno. Zgolj sama velikost podjetja eh, se ne zdi glavno vprašanje. Glavno vprašanje je povezano s tveganji. Mogoče bi lahko to vprašanje nekoliko bolj razdelali. Seveda pa lahko panelisti pokomentirati tudi vse drugo, kar je bilo omenjeno. Mogoče bi šli kar po enakem vrstnem redu. Najprej gospod Fan. No, res. No, um, kar se tiče naših odnosov z organi za varstvo podatkov, um, mi skušamo imeti čim bolj globalen pristop, um, tudi čim bolj spoštljiv do naših zaposlenih in do naših igravcev, do naših uporabnikov. Um, ta uredba se bo uporabljala oziroma eh, bo imela učinke po celem svetu. Mi sodelujemo tudi s Knilom, naš socialni sedež eh, je v Parizu oziroma v bližini Pariza. In eh, naše odločitve v zvezi z varstvom podatkom se sprejemajo v Franciji, tako da je Knil naš organ za varstvo podatkov. Moramo pa se izogniti eh, tako imenovanim oazam za podatke. Torej, da bi recimo podjetja se preselila v neko državo, kjer so zakoni o varstvu podatkov manj strogi. E, mi obravnavamo veliko podatkov naših igravcev, tako da je e, pomembno, da jim zagotovimo čim večjo varnost, pa hkrati čim boljšo izkušnjo. E, naš cilj je doseči 5 milijard uporabnikov. In eh, zelo pomembno je, da bodo ti ljudje razumeli uh, naše dejavnosti. Uh, Knil je tudi razpravljal z vsemi, ki so pri nas odgovorni uh, za to. Um, razpravljali smo o tem, kakšni bodo nadzori, kaj se bo zgodilo. Nekaj zadržanosti je bilo, ampak ljudje so razumeli na koncu, da je v interesu vseh da ta vprašanja uredimo. Mi smo razložili tudi, kakšne so naše potrebe in eh, pri Knilu so nam potem razložili, kako upoštevati vse vidike uredbe GDPR. Rekli ste, da je za MSP je eh, težko upoštevati vse vidike. Eh, zakaj smo čakali 25 let? To vprašanje je bilo tudi zastavljeno. No, v Franciji je Knil dobil več eh, pristojnosti in sredstev od leta 2004 naprej, eh, tako da od takrat naprej se je situacija izboljšala. Ehm, mi pa si tudi prizadevamo v tej smeri, torej da bi bili čim bolj spoštljivi do eh, uporabnikov in pa njihovih osebnih podatkov. Eh, želimo tudi spremeniti pristop, prisilni pristop eh, in to pretvoriti v neko konkurenčno prednost. Eh, spoštovati je treba nacionalno suverenost, evropsko suverenost in digitalno suverenost. Ehm, treba se izogniti, da bi akteri, ki so locirani izven Evropske unije, menili, da niso predmet te uredbe, samo zato, ker se nahajajo izven Evropske unije ampak eh, evropska zakonodaja je drugačna, torej eh, tudi akteri in podjetja, ki so izven Evropske unije, morajo spoštovati uredbo. Eh, naše sporočilo je zelo pozitivno. Uredba je pozitivna zato, ker omogoča enake možnosti za vse, ker se uporabljajo enaka pravila za vse, ne glede na to, ali je neko podjetje locirano v Evropski uniji ali izven nje. Eh, kar se tiče proračuna za eh, organe in poblaščence za varstvo podatkov, eh, tukaj bi jim morali zagotoviti zadostna sredstva, da bodo lahko upravljali svoje delo, kajti njihova naloga je res težka in bo z leti postala še bolj zapletena. Torej, mislim, da pogosto ti organi nimajo na voljo zadostnih sredstev in osebja za ukvarjanje s temi temi nalogami. Hvala. Uh, Hvala lepa. Naslednji dobi besedo gospod Hendriks. Well, mislim, da ni bilo nekih konkretnih vprašanj za me, ampak slišal sem veliko komentarjev. Navezal bi se na to, kar je povedal gospod Lombarde iz Španije. Na začetku sem povedal, da MSP-ji spoštujemo vladavino prava. To mora biti jasno. MSP-ji morajo spoštovati zakonodajo. Obstaja določene kritike v zvezi s tem, ampak stanje je tako, da imamo uredbo in treba izpolniti zahteve. In to mora biti jasno. UEAP me v Bruslju to vsi vedo, ni nikoli eh, zaprosil za izjemo, za odstopanje, kajti mi nismo izjema, mi smo pravilo. Mi želimo zakonodajo, ki bo prilagojena tudi velikosti MSP-jev. In to je nekaj drugega. Ta zakonodaja ni bila pripravljena primerno za MSP-je in popolnoma se strinjam s tem, kar je bilo danes povedanega v zvezi z GDPR. Škoda, da tukaj ni nikogar iz komisije, kajti ti bi lahko potrdili, da smo se tudi mi vedno strinjali, da v tem doseju ne bi smeli imeti nobenih izjem za MSP-je, kajti to pomeni, eh, da je vse skupaj odvisno od tveganja. Tudi v mikropodjetjih imamo tveganja in to lahko preberete tudi v našem stališču. Dejstvo pa je, da je treba sprejeti tako zakonodajo, s katero lahko dosežemo, da vsi izpolnijo zahteve. Torej, glede tega ni ničesar novega. Gospa uh, eh, Koracabilt je rekla, da gre za zgodovinsko zakonodajo. Dolgo smo, smo delali na tem, je bilo rečeno. Če ni ničesar novega, zakaj je bilo potrebnega toliko časa? če ni ničesar novega, zakaj so smernice iz člena 29 še nedokončane? Zakaj niste enostavno preslikali eh, zadeve iz prejšnje zakonodaje? Zakaj države članice še niso pripravljene? Dejstvo je, da bistvena besedila, ki razlagajo zakonodajo, niso bila pripravljena dovolj zgodaj, tako da ne morete pričakovati od MSP-jev, da bodo vse te smernice poznali. Torej, povdarjam, ne prosimo za izjeme. Želimo pa, da bodo v naslednjih mesecih javni organi na področju GDPR še naprej obveščali vse akterje in izdali opozorila, torej da ne bo takoj naložena kazen, če bo prišlo do kršitve. Ne, kot nadzornik morate pomagati podjetjem, da izpolnijo zahteve iz zakonodaje. Samo to si želimo. Želimo namreč, da se ta uredba spoštuje, ampak mislim, da je treba priznati, da trenutno še ne moremo biti pripravljeni. Gospa Stevens, mislim, da ste omenili eno tretjino oziroma 15 odstotkov podjetij v Belgiji, ki so trenutno pripravljena na to zakonodajo. In tudi naše katalonske organizacije v Španiji pravijo, da je le 25 odstotkov MSP-jev pripravljenih. Dejstvo je, da eh, so v Kataloniji in Španiji potekale kampanje, kjer so sodelovali tudi organi za varstvo podatkov, ampak določeni deli besedila še niso pripravljeni za izvajanje. Če rečete enostavno, samo da je treba brati zakonodajo, eh, se prečujem, ampak to ne zadošča. Eh, naša podjetja se večino svojega časa ukvarjajo s svojim poslom in pa zaposlovanjem in od javnih organov lahko pričakujemo vsaj, da bodo zagotovili nek preprost, prepro, neko preprosto besedilo v nacionalnem jeziku. Umeniti je treba, da tudi zakonodaj, eh, eh, da prevodi še niso pripravljeni. Hvala lepa. Na koncu pa dobi besedo še gospa Geli. Hvala lepa. Pa lahko razumem in čutim vašo frustracijo. Delali ste na besedilu z leta 1995. In potem eh, je bilo pripravljeno besedilo pred dvima letoma za podjetja in vi menite, da podjetja niso pripravljena. Sprašujete se, zakaj je tako. No, lahko vam kot podpredsednik francoske uh, organizacije povleščenih oseb za varstvo podatkov uh, povem, kaj opažam, kaj sem opažala že v zadnjih 20 letih. Imamo neko krivi, krivuljo v smeri doseganja skladnosti v zadnjih osmih letih. To je prva stvar. Imamo tudi eh, veliko več imenovanj ljudi na področju varstva podatkov v zadnjih šestih mesecih. Naj podam primer, konec prejšnjega leta smo imeli 2600 eh, članov v Franciji, zdaj pa jih imamo 3600, kar je zelo veliko povečanje števila članov. In to tudi kaže, da se povečuje zanimanje. Potrebujemo pa tudi profesionalce, da zagotovimo varstvo podatkov. Zakaj podjetja in pa javni sektor niso delali na tem. No, e, gospodarstvo je šlo tako dobro, ljudje so imeli druge prioritete, premalo je bilo znanja in vedenja, stvari so kompleksne. E, skušajte upraviti analizo varstva podatkov, sami vzemite e, spletno stran, pa jo skušajte analizirati. To bo neke vrste preizkus, kaj nekaj časa boste potrebovali. Tako da se popolnoma strinjam uh, z Lukom naši MSP-ji imajo precej težav s temi pravili. Premalo je znanja. Mnogi se bojijo, da ne postopajo pravilno. Včasih potrebujemo ustrezno. Ampak potrebujemo pa tudi uh, ustrezne smernice, tako da ni vedno preprosto nekako sem skušala razložiti, zakaj pravzaprav gre. Ali naj zdaj krivimo vsa ta podjetja, ki ne izpolnjujo zahtev, ali pa na, ali naj krivimo eh, vse javne organe, da ne postopajo pravilno. Vsi se sprašujemo, kako izpolniti zahteve. Sama sem prej delala na zasebnem področju kot e, svetovalka Raje vidim, da pridejo ljudje k meni in pa poprašajo, kako naj izpolnijo zahteve, namesto da se skrivajo nekje v senci in potem ne izpolnijo zahteve. Torej, meni je ljubši ta proaktiven pristop. Na ta način ljudem lahko pomagam, da izpolnijo zahteve eh, v prihodnje, pa čeprav pridejo do svetovalca par let prepozno. Tak bi bil moj eh, pristop v logi pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Spraševali ste tudi o tem, kako naj ohranjamo stike eh, z organi za varstvo podatkov. Za nas je zelo pomembno, eh, da smo v tesnem stiku z organi za varstvo podatkov, kajti želimo, da ti organi razumejo naše skrbi, naše pomisleke. Hkrati pa si želimo z njimi izmenjevati najboljše prakse, izmenjava, ta izmenjava poteka v obeh smerih. Velika podjetja so bila v zadnjih letih neke vrste uh, gonilo za oblikovanje uh, predlog. In mi želimo napredovati na področju varstva podatkov. Sama kot uh, vodja uh, združenja, francoskega združenja za varstvo podatkov oziroma uh, Eh, pooblaščenih oseb za varstvo eh, podatkov. Pomembno je, da imamo eh, nek vodilni organ za varstvo podatkov, da imamo sistem na področju GDPR, na ta način si olajšate življenje. Še vedno ne vemo točno, kakšna bodo razmerja med državami članicami, med različnimi organi za varstvo podatkov. Tukaj torej je določena mera negotovosti ali ne se ukvarjamo samo uh, s francoskim organom za varstvo podatkov, ker imamo sedež pač v Franciji, ali naj, če pride do kakšnih novo, novosti, vzpostavimo delok tudi uh, z organi za varstvo podatkov v drugih državah članicah. Tukaj so torej še vprašanja. Glede urodi. Zelo pomembno je, da lahko uporabljamo orodja, zlasti, ko oblikujemo registre. Tako bomo lahko potem delovali v različnih jezikih. Recimo, če imate nek sistem informacijske tehnologije, običajno ta ni lokalen, tako da, če imaš ustrezno urodje, lahko potem komuniciraš z drugimi državami, ki uporabljajo te sisteme. Potrebovali bomo pač več jezikov in tako si bomo lahko izmenjevali informacije med državami. Tak sistem mora biti dostopen eh, v vseh jezikih. Uporabljamo orodje eh, knila za varstvo podatkov in pa oceno učinka. Pri nas pa imamo določene ponudnike, ki uporabljajo tudi eh, svoje lasna urodja. Hvala lepa. Še nekdo je zahteval besedo, gospod Ralu. Eno minuto imate na voljo, izvolite, ker moramo potem počasi zaključiti. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predstavniku MSP-jev so, so se moje ideje eh, zdele zanimive, ne vem, mogoče pa eh, nekaterih ni razumev ali pa sem se jaz slabo izrazil. Nisem rekel, da uredba. E, ne prinaša nič novega. Nisem tega rekel. Rekel sem, da za MSP je e, globalno gledano ne prinaša veliko novega. Od leta 95 naprej so MSP-ji morali e, spoštovati pravico do dostopa, pravico do ugovora, pravico do. Um, Eh, varstva podatkov, do eh, ohranjanja tajnosti in tako naprej. To je določala direktiva. Po 23 letih hm, pa se te iste stvari odražajo v uredbi, ampak ni pa uredba prinesla veliko novega, prinesla je naprimer pravico do pozabe. Ampak eh, naj povem še enkrat. Mislim, da tak eh, alarmističen pristop eh, ne bo eh, prispeval v trenutni situaciji. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je šlo za zelo pomembno izmenjavo mnen, veliko zamisli je bilo omenjenih, recimo kako premositi to vrzel med MSP-ji in pa regulatorji ter pa državljani in regulatorji. Naj omenim še eno stvar, ki se nanaša na smernice in pa razlago leteh. Pozivali ste k kampanjam. Seveda do tega ne more priti, če ni sredstev in denarja. Ne moremo kriviti samo organe za varstvo podatkov. To bi bilo veliko, bolj, veliko pre, preveč preprosto. No, saj, eh, zato to tudi omenjam. Eh, naša naloga je, da poskrbimo tudi za proračun, tako na evropski, kot tudi na nacionalni ravni, zlasti na nacionalni ravni. Treba zagotoviti, da so na voljo sredstva. In to je tudi eh, pomembna lekcija za danes. Nekako naravno je, da se bodo morali organi za varstvo podatkov odločiti tako, da ne bodo že od vsega začetka kaznovali eh, majhnih podjetij, ki so storili vse po najboljših močeh, da bi izpolnili zahteve. To bi bilo nesorazmerno. In eh, zaupam eh, organom za varstvo podatkov, da bodo postopali tako, kot je treba. Dejstvo pa je, da smo izglasovali to uh, uredbo in začela se bo uporabljati 25. maja. Hvala lepa, da ste bili danes z nami, da ste razpravljali. Sledi kosilo uh, v tretjem nadstropju, lahko greste po stopnicah ali pa z dvigalom. Imamo odbor uh, za kosilo. Popolnoma se sestanemo. Ponovno se sestanemo ob dveh, točno ob dveh. Hvala lepa za pozornost in dober tek.